Un minuto di silenzio per. Eh, Dragi kolegi, prosil bi vas za minuto molka, zato da se poklonimo številnim žrtvam eh, rušilnega potresa, ki je prizadel Japonsko v petek. Na tisoče ljudi je izgubilo domovanje in sredstva za preživljanje. Grazie. Volevo anche comunicarvi. Želel sem vam tudi sporočiti, da imam namen v vašem imenu napisati pismo predsedniku odbora za zunanje zadeve in za obrambo japonskega parlamenta, ter mu tako izreči našo solidarnost in podporo v tem tako težkem trenutku zgodovine japonske države. Še nekaj bi vam povedal in sicer predsedstvo AFETA je se odločilo, da bo protokol za Ukrajino v zvezi z njenim sodelovanjem v programih Evropske unije v sprejetju po poenostavljenjem postopku. To imamo v 12. točki in to je v skladu s 16. točko poslovnika. Tako da, če ni nobenih pripomb, bom rekel, da je ta predlog glede protokola sprejet in na dnevni red bomo protokol dali za aprilsko zasedanje. Vidim, da ni pripomb, torej je to sprejeto. Sporočili so mi, da je treba pri glasovanjih spremeniti vrstni red. Namreč, kar zadeva poročilo gospoda Davida, morajo nekatere skupine še pripraviti glasovalne sezname, še zlasti liberalci. In glede na te okoliščine bi, bomo glasovali o poročilu gospoda Zivjeca, pred glasovanjem o poročilu gospoda Davida, ker je treba ta seznam še dopolniti. Tako, um, prosim, ali lahko ustavite vaše glasovne kartice, ampak gospod Zivjet želi besedo, izvolite. Hvala lepa. Predsednik, na nek način bi rad povzel delo, ki naj bi ga danes zaključili z glasovanjem. Razprave ne bo, bi bilo sicer o čem govoriti, ampak tako pa če postopkovno. No, sporočevalci v senci smo imeli nekaj zelo intenzivnih srečanj, ki so privedli do tega, da smo glede 200 vloženih amandmajev uspeli eh, zmanjšati njihovo končno število na tisti nujni minimum. Naše delo je bilo zelo intenzivno, v partnerskem duhu je potekalo, zelo dobro mislim, da smo bili vedno pripravljeni in eh, v številnih primerih so poročevalce v senci zastopali strokovni sodelavci, zelo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 podporo različnih skupin v Evropskem parlamentu za to poročilo, ampak potem v popodanskem času se je Evropska ljudska stranka umaknila iz dveh kompromisnih predlogov, ki sta seveda potem ogrozila celovito harmonijo tega predloga. Vemo, da vedno pač pri kompromisih vsi nekaj popustimo, če se pa potem popovdne nekdo umakne Eh, iz določnega kompromisa, ko ni več možnosti za zbliževanje mnen, pa mislim, da je to bliže k politični kulturi iz drugih celin, ne naši. No, skratka, šlo je za neko izsiljevanje v zadnjem trenutku, bili smo zelo presenečeni, zato danes tekom glasovanja bomo imeli opravka z zelo fragmentiranim kompromisom, ki žal, žal izhaja iz tega, da kadar ni možnosti, da bi prevladala sila oziroma moč argumenta v razpravi, potem se uporabi argument moči. In eh, tu moram reči, da to zelo obžalujem. Zopet je pač argument moči zmagal nad močjo argumentov, tako da bomo pri glasovanju reševali zelo pomembne politične spore, če že ne vsebinske. No, razprava o tej temi ni predvidena. Besedo dajem gospodu Broku, ki govori v imenu skupino in s tem zaključujem razpravo. Izvolite, gospod Brok. Hvala, predsednik. Razumem, da je kolega Šivec verjetno nesrečen ker smo pač glede določenih vprašanj različnih mnen. E, mislim pa, da so stvari formulirane tako, da je vseeno možno za kompromis. Dejstvo pa je, da ko se poda nek kompromisni predlog, se politične skupine o tem pogovorijo in e, to še ne pomeni, da se avtomatično vse sprejme, temveč da ima kdo tudi kakšno drugačno mnenje. To mislim, da je čisto normalno v politični igri in če imamo pol dneva časa, mislim, da z dobro voljo lahko najdemo neko srednjo pot in eh, pridemo do rezultata. In eh, obžalujem, da kolega Šivec reagira tako, kot reagira. Imeli smo dobro voljo, da bi prišli do kompromisne rešitve, ampak eh, treba pa računati tudi na notranje politično demokracijo v skupinah in mislim, da je gospod Đanako tu vsega, kar skušala najti kompromis v tej smeri. Intenzivno smo sodelovali pri prvem kompromisu, ampak pri dveh zadevah smo imeli nekoliko drugačno stališče in to mislim, da ne bi smelo voditi do takšne reakcije, do mm, govora o argumentu moči in tako naprej. Mislim, da to ne prispeva k našemu sodelovanju. Gospod Landsbergis, Razprava ni predvidena. Besedo sem dal poročevalcu in besedo sem dal skupini. No, potem mi pa povejte, v zvezi s katero točko dnevnega reda se želite oglasiti. President. Hvala, predsednik. Imam postopkovno vprašanje glede te izmenjave informacij, čež da ni bilo vse korektno. Umik EPP-ja iz kompromisnih amandmajev pri odstavku 5 ni bila odločitev skupine, kajti o tem nismo nikoli glasovali v skupini in zato tega tudi ne moremo razumeti kot zmago demokracije. E v redu. Sedaj bomo glasovali in sedaj bomo videli našo demokracijo, ker boste lahko glasovali o tem, kar se dogaja. Torej, nobene razprave več. Zdaj pa uh, odstavek 1, amandma 36 za. Proti, vzdržani sprijeto. 38 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 40 za proti? Vzdržani sprejeto. Enainštirideset za. Proti? To mi ni jasno. Elektronsko moramo preveriti. Enainštirideseti predlog spremembe. Začnemo. Konec glasovanja. 33 proti, 23 za, torej zavrnjeno, 42 predlog spremembe, umaknjen, 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 44 umaknjen, 45 za, proti, vzdržani, sprejeto, 46 za, proti, vzdržani, sprejeto, 47 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno 48 za, proti, vzdržani, sprijeto 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 50 za. 49 želite elektronsko preverjanje. Glasujemo o predlogu spremembe 49. konec glasovanja. 34 proti, torej zavrnjeno. 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 50, tudi elektronsko preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja, ja, trije niso glasovali, 30 proti, 26 za zavrnjeno. 5, 52 za proti, vzdržani, sprejeto. 53 za proti, vzdržani, sprejeto. 54 za proti, vzdržani, sprejeto. 56 za proti, vzdržani, sprejeto ustni amandma številka 2 oziroma amandma 57 proti, vzdržani sprejeto. 60 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 62 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 63 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Proti? Vzdržani? Hm, ni jasno. Elektronsko bomo glasovali. O predlogu spremembe 63 glasujemo. Konec glasovanja. 27 za, 34 proti, torej zavrnjeno. 64 za, proti, za vzdržani, zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto, 66 za, proti, vzdržani, sprejeto, 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 70 za,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 31 proti 31. Torej je <laughs> zavrnjeno z enakim številom glasov sicer slučajno. Gremo na 71 za, proti, zavrnjeno. Vzdržanih pa nisem štev dobro. Kompromisni predlog številka 1 za, proti, vzdržani sprijeto. Amandma 74 za, proti. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa naravnost k 80 za. Proti? To mi ni jasno. Elektronsko bomo glasovali o amedbaju številka 80. Glasujemo. Konec glasovanja. 37 proti 24 za, zavrnjeno 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 82 za, proti, vzdržani, sprijeto. 83 z ustnim amandmajem filka 3 za, proti, vzdržani, sprijeto. 84 za. proti, vzdržani, zavrnjeno. 89 za, proti, vzdržani, sprejeto. 90 za, proti, vzdržani, sprejeto. 91 za, proti, vzdržani, sprejeto. 92 za, proti, vzdržani, sprejeto. 92 za, proti, vzdržani, sprejeto. 94 za, proti, vzdržani. Rekl bi, da je to sprijeto, a nisem prepričan, torej preverimo elektronsko. Amandma številka 94, glasujemo. Konec glasovanja spet 31 proti 31. No, vidite, moji dvomi so bili utemeljeni. Ni sprejeto. 95 za proti. Tudi tukaj mi ni jasno. Preverimo. Amandma 95 glasujemo. Konec glasovanja. No, ta je pa sprijet 35 proti 26. Zdaj pa 96 za, proti, vzdržani, sprijeto. 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 98 za, proti, vzdržani, sprijeto. 99 za, proti, vzdržani, sprijeto. 100 je omaknjen, 101 za, proti, vzdržani, sprijeto, 102 za, proti, nijasno, elektronsko bomo glasovali o medvaju številka 102, glasujemo. Konec glasovanja. 24 proti 39 za sprijeto. 103 za, proti, vzdržani, sprejeto. 105 za, proti, vzdržani, sprejeto. 106 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Torej gremo na predlog spremembe 114 za, proti, vzdržani, sprejeto proti? Vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4. Ali želite preveriti 114? V redu, glasujemo elektronsko o amantmaju 114. Konec glasovanja. konec glasovanja. 38 za, 24 proti sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj gremo naprej na 126 za, proti, vzdržani sprejeto. 127 za, proti. Mm, nisem prepričan. Elektronsko glasovanje, amandma 127. Glasujemo. Konec glasovanja. Vsi so glasovali sedaj. In za en glas razlike zavrnjeno. 128 za proti, vzdržani zavrnjeno. 129 za proti, vzdržani zavrnjeno. 130 za proti proti, vzdržani, sprejeto. 131 za, proti, vzdržani, sprejeto. 132 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 133 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 134 za, proti, vzdržani, sprejeto. 135 za, proti, vzdržani, sprejeto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 proti, vzdržani, zavrnjeno, 142 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 143 za, proti, vzdržani, sprejeto, 144 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 145 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 145 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 146 za, proti, vzdržani, rekel bi, da je to sprejeto 147 za, proti, vzdržani, sprejeto 148 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 149 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno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 155 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 156 za, proti, vzdržani sprijeto, 157 za. Ja, 154 je bil sprejet, tako da uh, glasujemo naprej. Torej 158 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 159 ustni amandma 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 160 glasujemo v dveh delih. Prvi del za, proti ni mi jasno. Torej, prvi del amandmaja 160 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 37 proti 24, drugi del eh, je umaknjen, sedaj pa 161 za proti, vzdržani sprejeto 162 za proti, vzdržani sprejeto sedaj pa na 164 za, proti, vzdržani sprejeto, 165 za, proti, vzdržani zavrnjeno, kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa na amandma 180 za, proti, vzdržani sprejeto, 181 za, proti, proti, vzdržani zavrnjeno, 182 za, proti, ni jasno, glasujemo elektronsko o amandmaju 182. Konec glasovanja. Ja, točno, 32-32, torej zavrnjeno je ob enakem rezultatu. Gremo naprej. 183 za, proti, vzdržani, rekel bi, da je to zavrnjeno. Kompromisni predlog 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 188 za, proti, vzdržani, sprejeto. Jaz pravim sprejeto. No, v redu, preverimo. 188. Če ni jasno, v redu, glasujemo. Konec glasovanja, 45 za. <laughs> Ja, sekretar bo moral menjati očala. 45 za, 19 proti. 189 <laughs> za proti, vzdržani. No, rekel bi, da je to sprejeto, ampak sedaj pa, no, sem se že navadil, da moramo preverjati. Torej, glasujemo, amantma 189. Ja, skoraj vsi so glasovali, oziroma vsi. 44 proti 20 za zavrnjeno. Kompromisni predlog 11 za proti vzdržani, sprejeto. 196 z ustnim amandmajem ena za, proti, vzdržani, sprejeto. 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 11 je umaknjen, 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9, kompromisni predlog 9 za, proti, vzdržani. Vzdržani. Sprijeto. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 18 za, proti, vzdržani, sprijeto. 19 za, proti, ni mi jasno to. Elektronsko bomo glasovali o amandmaju 19. Konec glasovanja. 35 proti, 27 za, zavrnjeno. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 22 za, proti, vzdržani, ni jasno. Glasujemo elektronsko o amandmaju 22. konec glasovanja. 27 proti 35 za sprejeto. Amandma 24 sedaj za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 31 sedaj za, proti, vzdržani, sprejeto. Tu nisem prepričan, elektronsko glasujemo amandma 31. Aha, vsi so glasovali, torej konec glasovanja. 31 proti, 32 za, torej sprijeto z enim glasom razlike, 32 za, proti, vzdržani sprijeto, 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1, 35 glasujemo elektronsko, še 4 glasovi mi manjkajo, 35. Konec glasovanja. 38 proti 25 za, torej je zavrnjeno. Sedaj pa amandma številka 1 za, proti, vzdržani sprejeto 2 za, proti, vzdržani sprejeto 4 za, proti, vzdržani sprejeto 5 za, proti, vzdržani, sprejeto, šest za, proti, vzdržani, sprejeto, sedem za, proti, vzdržani, sprejeto, osem za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj imamo še končno glasovanje o poročilu, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 61 za, 1 proti, 2 vzdržana, čestitke poročevalcu. Torej, sedaj lahko gremo naprej na poročilo David in glasovanje o poročilu David. Sedaj smo dobili tudi uh, glasovalni seznam za skupine, ki ga prej še niso imele. In vidim, da je gospod Vigenin želi besedo, izvolite. V imenu skupine socialistov in demokratov bi vas prosil, če bi lahko v prihodnje, kadar imamo enodnevne zasedanje odbora za znanje eh, politiko, da ne začnemo z glasovanjem. Videli ste, da je bilo nekaj problemov v zadnjem trenutku, nismo imeli časa, da bi se ustrezno pogovorili o tem poročilu o vzhodne razsežnosti sosedske politike. Nekatere skupine niso imele glasovalnih seznamov, tako da v prihodnje bi vas prosili, če lahko postopamo tako, da imamo glasovanje popovdne. E, eh, mislim, da to ne bi bilo preveč. Kot drugo, Pogovorili smo se o tem in menimo, da bi bilo morda pametno preložiti glasovanje v plenumu z bruselskega na naslednje štrasburško zasedanje. To samo nekako, no, tu povem, tako da boste vedeli, kakšno je mnenje skupine SD v odboru za znanje zadeve, da bomo imeli nekoliko več časa za razpravo o teh vprašanjih. Hvala. Ehm. V zvezi se to drugo pripombo je konferenca predsednikov tista, ki odloča o koledarju. V zvezi s prvo pripombo pa morda bi to lahko popovdne storili, ampak glede na to, da imamo druge želje in ideje, srečanje z ministri in tako naprej, eh, smo pač pragmatično pristopili k temu, ampak bomo lahko obravnavali to, kar pravite, kadar bomo imeli take primire. Gospod Zivjec, glasovati moramo, malo časa imamo na voljo. Pravno, 30 sekund naj vam bo, ampak nič več. Samo 15 jih potrebujem. Močno nasprotujem temu, da bi to preložili na Strasburg, kajti mislim, da smo imeli možnost za kompromis, če se gospod David eh, strinja. Predlagam, da glasujemo po tem, tem vprašanju. V redu, kompromisni predlik ena. David, za, proti, vprašanje sprejeto. Amandma 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61 umaknjen, 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. 63 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto, 64 za, proti, vzdržani, sprejeto, 65. No, vse je bilo jasno pri 64, ampak vseeno, elektronsko glasujemo. No, konec glasovanja o amadmaju 64. 36 za, 26 proti sprejeto. Sedaj pa 65 za, proti, vzdržani sprejeto. 66 eh, glasujemo po delih. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del uh, odpade. 68 za, proti, vzdržani sprejeto. 69 za, proti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 Še trije kolegi niso glasovali, ampak vseeno konec glasovanja. 32 za, 29 proti, sprejeto 73 za, proti, vzdržani sprejeto, 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 76, 75 za za, proti, vzdržani, sprejeto. 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 79 je omaknjen, 80 za, proti, vzdržani, sprejeto. 81 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 82 za, proti, vzdržani, sprejeto. 83 za, proti, vzdržani, sprejeto. 84 umaknem, 85 za, proti, vzdržani, sprejeto. 86 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 87 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto, 88 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 89 za, proti, vzdržani sprejeto, 90 za, proti, vzdržani sprejeto, 91 za, proti, vzdržani sprejeto, 92 za, proti, vzdržani sprejeto, sprejeto, 93 za, proti, vzdržani sprejeto, 94 z ustnim amadbajem Sarjusa Voljske za, proti, vzdržani sprejeto, 95 za, proti, vzdržani sprejeto, 96 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 2 za, proti, proti, vzdržani, sprijeto. Sedaj pa naprej k amandmaju številka 100 z ustnim amandmajem Gomez za, proti, vzdržani, sprijeto. 101 odpade, 102 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 103 za, proti, vzdržani, sprijeto, 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 105 za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno 106. Z ustnim amadmajem poročevalca za, proti, vzdržani, sprijeto 107 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 108 za, proti, vzdržani, sprijeto 109 za, proti, vzdržani, sprijeto 110 za, proti, vzdržani, Rekl bi, da je to sprejeto, ampak nisem prav prepričan. Torej, elektronsko glasujemo o amandmaju 110. Glasujemo. Še trije glasovi nam manjkajo. Konec glasovanja. 28 proti, 33 za, torej sprejeto. 111 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 112 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sto trinajst sedaj za, proti, vzdržani, zavrnjeno, sto štirinajst za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ne glasujemo še o 114. Gospod David ima besedo. Hvala, predsednik. Kaj bi vprašal kolege, če lahko sprejmejo ustni amandma k temu amandmaju in sicer bi se glasil takole. Is concern about the status quo on the establishment of the Euro-Mediterranean free trade area calls for the concrete pursuit of concerted negotiations and these now are the words that are being added and when requirements are met for deep and comprehensive free trade areas. so it is to add the words and when requirements are met. Va bene, non, eh, non ci sono obiezioni. Ja, v redu. Ni pripomp na to, torej lahko glasujemo s tem dodatkom. 114 za proti, vzdržani sprejeto. 115 za, proti, vzdržani sprejeto. 116 za, proti, vzdržani sprejeto. 117 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj naprej, amandma 122 za, proti, vzdržani sprejeto. Zdržani sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 128 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani sprejeto. 134 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani sprejeto. Zdržani, sprejeto. Amandma 137 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 137 v redu, glasujemo elektronsko o amandmaju 137. Konec elektronskega glasovanja o 137, 35 proti, 29 za, torej zavrnjeno. Sedaj 140 za, proti, vzdržani, sprejeto. 141 za, proti, vzdržani, sprejeto. 142 za, proti, vzdržani, sprejeto. 143 za, proti, vzdržani, sprejeto. 144 za, proti,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 proti, vzdržani, zavrnjeno. 160 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromisni predlog 9 za, proti, vzdržani, sprijeto. 165 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 166 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 167 je umaknjen, 168 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani sprejeto, 169 za, proti, vzdržani sprejeto, 170 umaknjen, 171 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 172 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 173 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 174 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 174 za, proti, vzdržani sprejeto 175 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 10 za, proti vzdržani sprejeto 176. Ne, se popravlja predsednik. Kompromisni predlog 11 za, proti vzdržani sprejeto 181 za, proti vzdržani sprejeto. Proti, vzdržani, sprijeto. 182 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromisni predlog 12 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromisni predlog 13 za, proti, vzdržani, sprijeto. Sedaj pa 19 za, proti, vzdržani, sprijeto. 20 za ustnim amandmajem Saljo Zvolskih za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto.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 proti, vzdržani sprejeto, 35 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 15 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj gremo na amandma številka 39 z ustnim amandmajem poročevalca za, proti, vzdržani sprejeto, 40 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno, 41 za. 40, želite preveriti, v redu, glasujemo elektronsko o amendmaju 40. Konec glasovanja, dva glasova manjka, ampak vseeno, 28 proti, 35 za, sprejeto, 41 za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 proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51 za, proti, vzdržani, no, rekel bi, da je to sprejeto. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto. Ne, 53, ne glasujemo o amadmaju 53, tako da gremo sedaj na ustni predlog spremembe nič A za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma številka 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 16 za. Torej, preden glasujemo o kompromisnem predlogu 16, dobi besedo poročevalec. Rad bi samo opozoril, da imamo tipkarsko napako. 11. marec, ne 10. marec bi moralo pisati v zvezi z resolucijo. Hvala. Bene, uh, prendiamo atto di questo. No, v redu. Zabeležili smo si. Uh, ta podatek. Sedaj pa kompromisni predlog 16 za, proti, vzdržani, sprijeto. 3 za, proti, vzdržani, sprijeto. 4, 5, 6. Če se strinjate, lahko glasujemo o vseh skupaj. Sprašujem, ja, v redu. 3, 4, 4 5, 6 za, proti, vzdržani, sprijeto. 7 umaknjen, 8 odpade, 9 za, proti, vzdržani sprijeto. In še elektronsko glasovanje o poročilu gospoda Davida. Glasujemo. Lahko zaključimo z glasovanjem, čeprav dva nista glasovala, 58 za, eden proti, dva vzdržana, torej čestitke poročevalcu gospodu Davidu. Rezultat je krasen. Sedaj pa k naslednji točki. Gospod Nejc, želite besedo? Izvoli. Gospa Nejc, izvolite. Predsednik, kolegi, V imenu skupine liberalcev bi najprej čestitela kolegu Davidu za to poročilo, ki smo ga tu potrdili. Naj pa tudi povem, da podpiram, da se preloži glasovanje v plenumu na Štrasburško zasedanje, da na ta način lahko prilagodimo svoje stališče, uskladimo stališče in da se kar se da tudi prilagodimo zelo hitremu razvoju dogodkov. Ampak ne razumite tega kot eh, ne podporo poročilu, kajti poročilo smo podprli. Hvala. V redu. To, kar ste povedali, smo zabeležili. Gospod Hovit. Čisto na kratko, bil sem poročevalec v Senci eh, za poročilo o svetu za sodelovanje v zalivu. Če pustimo stvari takšne, kot so, potem eh, nas bodo obtožili, da smo nerelevantni oziroma da to poročilo ni več aktualno. To skratka, želim samo upozoriti odbor na to, da bi morda morali razmisliti o kompromisnih amadmajih za plenom, da bo to poročilo, kar so da aktualno in relevantno in to bi vas prosil za vašo kooperativnost. Hvala. Eh, v redu, vsekakor. Torej, sedaj pa, gospod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

Uh, Tako, predlagam, da začnemo, zamujamo že kar bogato. Dnevni red pa je zelo natrpan danes in uh, pravočasno moramo tudi seveda tudi končati. Skratka, v našem odboru pozdravljam gospoda Vaska Naumovskega, ki je namestnik predsednika vlade za evropske zadeve nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije. Dobrodošli. Prav tako bi rad pozdravil tu na predsedstvo gospoda Šaci Markakisa, ki je vod delegacije za odnose s to državo. Prav tako pozdravljam ostale člane te delegacije. Mislim, da veste, da je zdaj pravi trenutek, da razpravljamo o situaciji v vaši državi, prav tako o vaši kandidaturi. In uh, potem, kot veste, bomo govorili o poročilu o napredku te države, nadaljevali bomo za razpravo in upam, da bomo ob koncu vsi bolje razumeli razmere in da bomo lahko naredili korak naprej. Tako, ob tem uvodu bi vas eh, kar pozval, da otvorite našo razpravo z vašim uvodnim nagovorom. Izvolite. Hvala. Hvala lepa, gospod predsedujoči poslanke in poslanci, dame in gospodje, to je pomembna priložnost za nas, da danes spregovorim pred vami, pred odborom za zadanje zadeve, da spregovorim o najnovejših dogodkih v Makedoniji v letu 2010, pa tudi o osnutku resolucije o poročilu napredku gospod Perese, gospoda Zorana Talerja. Najprej se zahvaljujem gospodu Talerju za njegov prispevek k evropski agendi in k evropski integraciji naše države in pripričani smo, da bo to tesno sodelovanje z gospodom Talerjem šlo uspešno naprej tudi v prihodnem obdobju. Na kratko mi dovolite, da omenim nekaj najnovejših dogodkov v naših državi. Naj povem, da zelo cenimo dialog z Evropskim parlamentom, z Evropskimi poslanci. Nekateri poslanci ste že obiskali našo državo in ste tudi na ta način prispevali k boljši ozaveščenosti in k promociji naše evropske agende. To je tudi pomembna priložnost za nas, da odkrito in konstruktivno razpravljamo o vprašanjih, ki so v medsebojnem interesu, o stališčih Evropskega parlamenta, o stališčih poslancev, ki so zelo pomembni za nas in ki jih tudi vlada Republike Makedonije vedno eh, zelo resno obravnava. Leta 2011 obeležuje 20. obletnico neodvisnosti Makedonije, ki se je miroljubno razdružila od Jugoslavije, to je bila edina država, ki se je miroljubno razdružila od federacije v zadnjih 20 letih, se je Makedonija izkazala za prenesljivega eh, partnera in pravega zaveznika Evropske unije. Makedonija je bila vedno na pravi strani z Evropsko unijo, pa naj gre za krizo v 90 letih v, na Balkanu, naj gre za krizo leta 90 na Kosovo ali druga vprašanja na znanje političnem področju naša država je vedno imela enako stališče kot Evropska unija. Nismo šli mimo nekakršnih institucionalnih eh, faz pridrževanja, najprej stabilizacijski sporazum, eh, potem pridružitveni sporazum 2001 in pa status države kandidatke leta 2005 in eh, priporočilo Evropske komisije za začetek pogajanja 2009 in potem 2010. Makedonija je danes pred eh, odločilnim trenutkom, mm, kar zadeva začetek pogajanj za polnopravno članstvo v EU. Odgovornost za izkoristek te zgodovinske priložnosti je seveda na naši strani, na strani vlade Republike Makedonije in ostalih institucij, političnih akterjev v državi, ampak obenem je to tudi skupna evropska odgovornost. Balkan ni niti del Afrike, niti del Azije. Balkan je sestavni del Evrope in eh, verjamemo, da mora tudi Evropska unija prevzeti svojo vlogo, svojo odgovornost in da mora podpreti evropsko integracijo te regije. Vlada Republike Makedonije pripisuje najvišjo prioriteto evropski integraciji naše države. To je tudi strateški cilj, ki ga zasledujejo vse vlade od naše neodvisnosti dalje, To je cilj, ki je deležen tudi najviše možne podpore vlade, politične elite, nevladnega sektorja, eh, medijev in tudi vseh drugih dejavnikov v družbi. Menim, da večina nas prisotnih tu danes eh, verjame, da je nadaljevanje evropskega integracijskega procesa za našo državo nujnost, kako tudi za vse ostale države v regiji. Evropska unija je veliko investirala v to regijo, tako politično kot finančno, in eh, zato si ne smemo dovoliti novih tveganj nikakor ne z individualnimi blokadami. Evropska unija mora zato aktivno uporabljati orodje in mehanizme za to, da države ostanejo na poti k članstvu in da se na ta način tudi spodbujajo reforme. Kakršnokoli odložitev tega procesa bi eh, imela negativen vpliv, še posebej na mlade v Makedoniji, ki želijo videti našo državo kot sodobno družbo integrirano v Evropsko unijo s številnimi priložnostmi in možnostmi za izražanje eh, svojih eh, ustvarjalnih in podjetniških znanj. To, kar potrebuje regija Balkana, je aktivna politika širitve, ki temelji na eh, posamečnih zaslugah posamezne države in kandidatke in potencijalne kandidatke. Namesto tega pa smo priča pomankanju političnega nadušenja v razpravi o širitvi EU in pogosto bilateralna vprašanja posegajo v eh, agendo širitve in zato je tudi proces pridruževanja prišel do zastoja. Mislim, da moramo rešiti vsa morebitna vprašanja glede zgodovine, glede zemljepisa in tudi spodbuditi postopek eh, sprave eh, na enaki podlagi v evropskem duhu. Gre za vprašanje, ki je pomeno za kredibilnost Evropske unije, eh, za kredibilnost ene najpomembnejših politik Evropske unije, politike širitve, ki je prinesla številne koristi milijonom državljanom EU v zadnjih desetletjih. Perspektiva članstva je še vedno najpomembnejši mobilizacijski dejavnik za potrebne politične in gospodarske reforme na Balkanu. Tako je bilo tudi v državah Srednje in Vzhodne Evrope v preteklosti. To je ključnega pomena za našo regionalno stabilnost in tudi za prihodnost naših držav. Ta perspektiva članstva EU mora torej ostati vidna, eh, dostopna in seveda to zahteva tudi eh, trajno, konstruktivno angažiranost in eh, doseganje rezultatov na strani držav na Balkanu in Evropske unije na drugi strani. Mačarsko predsedstvo in prihodnje polsko predsedstvo predstavlja tudi pomembno priložnost, da se ponovno oceni in eh, ponovno oživi proces eh, širitve in da se postopek pristopanja držav Balkana prilagodi tudi srednjeevropski perspektivi in izkušnjam. Pomemben korak za Makedonijo bi bil, da se začno pogajanja o pristopu in pripravljeni smo začeti s tem velikim izzivom v našem procesu evropske integracije. E, delali smo na začetku teh pogajanj z izpolnjevanjem zahtevnih kriterijev, kar je dvakrat zapored tudi že potrdila Evropska komisija za dvema zaporednima priporočiloma, da je potrebno začeti z pridružitvenimi pogajanji. Vendar pa nas eh, tako imenovani spor o imenu, dvostranski spor, ki ga ima zdaj eno državo članic, 96 let, eh, pri tem blokira. Eh, vemo, da potrebujemo eh, medsebojno spremljivo rešitev skupaj z našimi sosedi Grki pod okriljem OZN in to čim prej. Gre namreč za spor, ki kontaminira naše nacionalne strateške prioritete in zato bomo še naprej intenzivno si prizadevali za preseganje teh težav, tako v pogovorjih pod okriljem OZN, kako tudi v bilateralnih političnih stikih eh, z vodstvom naših prijateljev v Grčiji, da bi na ta način našli trajno rešitev, ki bo sprejemljiva za obe državi in za ljudstvi obeh držav. To je rešitev, to mora biti rešitev, ki ne bo ogrožala identitete ali dostojanstva eh, kateregakoli od narodov. Evropska integracija je najpomembnejša kohezivna sila v naši večetnični družbi in Evropska unija bi lahko dala potreben politični zagon in tudi eh, spodbudila reševanje tega spora s tem, da nam omogoča nadaljevanje našega integracijskega procesa. Naprošamo vas, da nam omogočite, da ohranimo ta, to navdušenje nad eh, evropskim integracijskim procesom, nad reformami. Ne prosimo za nobene bližnice, za eh, nobeno, noben hiter postopek, ampak eh, zgolj običajen postopek, ki bo stimuliral pozitivno ozračje zaupanja v odnosih med Makedonijo in Grčijo, da bomo na ta način trajno rešili dvostranski spor s trajnostno rešitvijo, ki bo spremljiva za obe državi, za obe ljudstvi v interesu regije in v interesu evropske stabilnosti in eh, blaginje. Grčija je najstarejša članica v regiji, eh, prav tako preko solonske agende deklarirana eh, podpornica širitve EU, enako velja tudi. Eh, za prihodnje obdobje in pripričani smo, da bo ta država članica postopala odgovorno in da bo porabila svoj potencial za prispevek k revitalizaciji evropske integracije v svoji regiji. Makedonija je pozitiven zgled vpliva Evropske unije na regijo, na države kandidatke s močno politično voljo, ki jo vodi jasna, odločna eh, evropska država, ki jo podpira tudi Evropska unija in na ta način smo tudi uspešno izvedli številne težke reforme stabilizacijsko pridružitveni sporazum z EU je zdaj v osmem letu izvajanja in ga tudi mm, gladko izvajamo. Januarja 2011 eh, smo spostavili eh, popolno medsebojno liberalizacijo trgovine, 2014 eh, pa bo prišlo do popolne pridružitve. Prva misija, varnostna misija EU, pomeni, da je Makedonija postala tudi država, ki sodeluje v mednarodnih mirovnih silah s 4 odstotki svojih vojaških sil. 2011 eh, je tudi deseta obletnica Ohridskega okvirnega sporazuma, eh, prav tako 15. obletnica eh, začetka razvoja odnosov med EU in Makedonijo in deseta obletnica sklenice prižitevnega stabilizacijskega sporazuma. To leto mislim, da bi lahko kronali še eno prelomnico, namreč da se začno pristopna pogajanja. Poslanke in poslanci, rad bi se dotaknil še nekaj vprašanj, ki so pomembna tudi za našega poročevalca v osnutku poročila v zvezi z napredkom Makedonije v 2020. Tu so tudi pomembna priporočila, ki jih bo upoštevala vlada in eh, druge relevantne institucije in toliko kot v preteklosti. To seveda že sproža velik interes v naši javnosti in sproža tudi razprave, kot eh, velja tudi drugod. Rad bi se torej dotaknil nekaj vprašanj vas eh, opozoril na nje. Eno so razmere medijev v Makedoniji. Mislim, da se moramo zavedati, da imamo širok razpon novih medijev v državi eh, javnih, zasebnih in vlada je tudi zavezana temu, da uvede najvišjo stopnjo evropskih standardov, kar zadeva lasništvo medijev in pa pravila, kar zadeva delovanje medijskega trga. Z tega vidika je pomembno, da so novinari, mm, da imajo novinari možnost delovanja v ozračju Eh, prosten kakršnega koli pritiska in eh, prav tako obsojamo uporabo medijev za netransparentne eh, poslovne scheme. In prav tako se izpostavlja netransparentno koncentrirano lastništvo medijev, kar je prav tako skrb vlade. Rad bi vas opozoril tudi na napredek, ki smo ga dosegli na področju pravosodja svežen zakonov, ki so bili sprejeti v zadnjih mesecih, da bi na ta način zagotovili eh, profesionalizem in eh, neodvisnost od političnih pritiskov eh, v medijih in vlada ostaja zavezana modernizaciji mm, zakonodajnega okvira. Kar zadeva javno upravo in reformo na tem področju, je vlada že sprejela novo strategijo, ki definira potrebe uprave, kar zadeva usposobljenost in kapacitete, prav tako zaposlovanje na podlagi dejanskih sposobnosti, prav tako pa smo skupaj z Evropsko komisijo ustanovili pododbor, ki razpravlja o tej tematiki in eh, tudi podaja priporočila. Kar zadeva napredek v smeri eh, delujočega tržnega gospodarstva, eh, glede ekonomskih politik, ki vodijo do makroekonomske stabilnosti, nizke inflacije in stabilne fiskalne politike, tudi v obdobju svetovne finančne krize, vsi ti ukrepi torej so v polnem teku. Perspektive so dobre, da bomo dosegli tudi cilje rasti za leto 2011 in zavedamo se, da obstaja eh, še veliko tega, kar je treba postoriti. Makedonska vlada je uspela pokazati, da smo sposobni kljub krizi narediti korak naprej. Danes, eh, poslanke poslanci, smo tu v Evropskem parlamentu, da se izmenjamo mnenja o Evropskem integracijskem procesu Makedonije. Številni prisotni tu veste, kako ocenimo dialog z Evropskim parlamentom seveda pa smo tu prišli tudi po vašo podporo za naslednjo fazo pristopanja k Evropski uniji, se pravi začetek pogajanj. Javnost v Makedoniji je vedno Evropski parlament videla kot pomemben signal eh, pravičnosti, svobode in upanja in zato eh, tudi pričakuje podporo predlogu komisije za začetek pogajanj za članstvo. Skupaj smo prehodili dolgo pot. Eh, skupaj smo uložili veliko eh, političnega in drugega kapitala v evropsko integracijo in pripričani smo, da bo tudi v prihodnosti Evropski parlament eden največjih podpornikov Evropske integracije Makedonije. Hvala za vašo pozornost in z veseljem tudi odgovarjam na vaše vprašanja. Hvala lepa. Gospod eh, Šaci Markakis, tri minute, če se le da. Hvala lepa predsedujoči. Najprej naj povem, da me zelo veseli, da je med nami Vasko Namovski, namestnik predsednika vlade, ki je pogost gost tu v Bruslju in ki nam je tudi v Skopju vedno odpiral vrata. Naše sodelovanje je zelo tesno. E, skupna delegacija Evropskega parlamenta s kolegi iz Sobranja in skupaj z Zoranom Talerjem, ki bo takoj za menoj dobil besedo, smo vedno naleteli na odprta vrata in smo tudi vedno uspeli odkrito govoriti o vseh problemih. Najprej pa bi vam eh, želel eh, dejati, da je tako, kot ste dejali in vam lahko čestitam. Gospodarski razvoj v vaši državi je zgleden za preostali Balkan, kljub eh, finančni in gospodarski krizi, ki je še posebej Južni Balkan zelo prizadela, vam je uspelo kljub vsem težavam v gospodarstvu te probleme rešiti in vam je uspelo narediti korak naprej. To je res, eh, kot rečeno, zgledno in eh, ste zgled za celotno regijo. Nerešeno vprašanje imena pa vendarle nekako meče senco na, na to in kaže na to, da so še vedno eh, spori tudi znotraj države, tudi spori med posameznimi etničnimi skupinami in to še posebej izpostavljam albansko manjšino, če sploh lahko označimo za manjšino. In to moram reči, da je zaskrbljujoče, kajti letos obeležujemo deset, deseto obletnico Ohridskega okvirnega sporazuma in želeli bi si, da vaša vlada, in o tem ste tudi že govorili, da predsednik med drugim povabi tudi Evropsko unijo, Evropski parlament k tem pogovorom in pričem se, da bo tudi svet in tudi komisija eh, izkazala podporo kajti ta deseta obletnica Ohridskega sporozuma mislim, da je posebna priložnost. No, kljub eh, tem čestitkam bi rad omenil tudi tri zadeve, ki so eh, na nas naredile določen vtis tudi tekom zadnjih pogovorov. Prva zadeva je obravnava našega veleposlanega eh, Ervona Fureja, ki je pred nekaj dnevi odšel v pokoj, ampak ni bil deležen uradne poslovitve. Bil je eden najpomembnejših dejavnikov vaše, v vaši državi, kar zadeva njeno pot po, v Evropsko unijo. In moram reči, da mm, je šlo za veliko želitev, ker ni bilo uradne poslovitve in zato vas tu zelo toplo pozdravljam, gospod Fuere, e, tu med nami, tudi za nas, Evropski parlament ste bili vedno pomemben e, partner. Govorili ste o medijski svobodi, tudi Zoran Tadar bo to verjetno omenil. Tretja točka pa je politični dialog. E, nove volitve, so očitno pred vrati. Veseli nas, da ste razpisali predčasne volitve. Ne vemo pa, odkrito povedano, ali bo to privedlo do pomiritve razmer. Kaj ti politični dialog je zelo intenziven in zelo konfrontacijski in eh, to nikakor ni dober znak. In želeli bi si, če bi nam eh, v okviru naše delegacije in eh, v okviru parlamenta, če bi nam torej omogočili upogled v to, kar se v vaši državi na tem področju dogaja. Gospod Zoran Tadar, izvolite poročevalec. Hvala lepa za to priložnost, gospod namestnik premijeja Makedonije. Mislim, da je odlično, da prihajate v Evropski parlament, da imamo reden dialog in komunikacijo. Makedonija je premalo prisotna v Bruslu in s tem tudi v Evropskem parlamentu. Tudi jaz bi se vam rad zahvalil za sodelovanje, za konstruktivno sodelovanje v našem delu in eh, poudaril, da je naš cilj enak. Naš cilj je, da se Makedonija pridruži v čim krajšem času Evropski uniji. To je tudi mnenje in stališče velike večine kolegov v Evropskem parlamentu. To se vidi od prvega osnutka letošnje resolucije o Makedoniji parlament predlaga preko vseh političnih skupin, da se začnejo pogajanja z Makedonijo o polnopravnem članstvu v Evropski uniji. Mislim, da je to zelo pomembno in da tega ne smemo pozabiti. Tudi sicer se je v razpravi, dosedanji razpravi o sami resoluciji pokazalo, da obstaja velika stopna soglasja med preko vseh političnih skupin in to se bo danes videlo tudi v razpravi, pripričan sem, o 14 kompromisnih predlogih, ki so bili narejeni na podlagi predloženih amandmajev na prvi osnutek resolucije. Kaj želim povdariti? Želim povdariti to, da tisti, ki spremljamo odnos Brusla, se pravi Evropske unije do Makedonije, odnos Washingtona, se pravi Združenih držav Amerike do Makedonije, lahko opazimo, da gre za veliko stopnjo soglasja v tem odnosu. Gre za po eni strani priznanje, da je Makedonija ogromno dosegla eh, v, ne samo v zadnjih letih, pač pa v 20 letih svoje samostojnosti, obenem gre pa za skrb glede čisto konkretnih vprašanj, ali je razvoj dovolj hiter in dovolj pozitiven. Kot prvo bi rad omenil politični dialog, ki ste ga vi tudi vi omenili, drugo so interetnični eh, odnosi, mednacionalni odnosi v Makedoniji, potem neodvisnost medijev in sodstva ter seveda čim bolj precizen načrt euroatlantske integracije. V Bruslju, v komisiji, v svetu sem prepričan, sploh pa vem za parlament, si želimo jasnega načrta vaše vlade, vašega parlamenta, kako boste dosegli evroatlantsko integracijo, da to lahko potem podpremo. Prosil bi vas za eh, pojasnila glede sedanjega stanja političnega dialoga, kako, kaj načrtujete v naslednjih mesecih, nekaj več podatkov o neodvisnosti sodstva in medijev, kako boste konkretno obeležili desetletnico okvirnega ohridskega sporazuma in kaj nam lahko poveste o konkretnem načrtu za presekanje tega gordijskega vozla, da končno lahko začnemo pogajanja z vami o polnopravnem članstvu. V tem okviru vas prosim za eno podvprašanje tudi, eh, v kakšnem statusu je vaša tožba proti sosednji Grčiji na mednarodnem sodišču v Haagu kje je procedura in kaj se lahko pričakuje v letošnjem letu. Najlepša hvala. Hvala lepa, zdaj bomo morali skrajšati čas za govore na minuto in pol. Gospa Džianako je naslednja, ki je prosila za besedo. Izvolite. Gospa Džianako, izvolite. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον αναπληρωτή. Ε... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala tudi namestniku predsednika vlade za to predstavitev. Mislim, da to, kar ste dejali, nas vse lahko navdaja z upanjem za prihodnost. Mislim, da je edino prav, edino normalno, da so ob začetku pogajanj določene države z Eh, nekimi zadržki. Spomnimo se primera Slovenije in Hrvaške. Ampak eh, zakaj pravim, da obstaja upanje za prihodnost? E, imamo predlog OZN, e, kot je dejal gospod Banki Mun v obisku Evropske ljudske stranke. Grčija je ta predlog sprejela, e, vaša stran tega predloga ni sprejela. Nobena grška vlada ne bo sprejela začetka pogajanj pred eh, rešitvijo tega problema imena in eh, tu je zdaj v bistvu žogica na vaši strani. Naše stališče je jasno, potrebujemo sestavljeno ime države in to mislim, da je ključno vprašanje za najbližjo prihodnost. Hvala lepa, gospa Kopa. Hvala lepa, predsedujoči. Rad bi se zahvalil ministru, zahvalila ministru za prisotnost. Zdi se mi, da nam je podal zelo natančen pregled razmer v državi. Mislim pa, da je treba reči, da so določeni trendi tukaj ne gredo v pravo smer. Kakršnakoli kritika vlade se zaduši. In to do te mere, da je dialog praktično prišel do popolnega zastoja. Zdaj smo priča eh, zgodnim volitvam, predčasnim volitvam, tako da stvari v bistvu se na nek način zaustavljajo. Eh, prišlo je do verbalnih napadov na ameriškega veleposlanika, na gospoda Fuereja, eh, tudi na gospoda Talerja, poročevalca Evropskega parlamenta. Skratka, atmosfera je zelo negativna. Gospod Grujevski vedno pravi, da je Grčija tista, ki je kriva za situacijo v državi. Ampak jaz mislim, da je Grčija prevzela svojo odgovornost. Predsednik vlade je večkrat podal dvostranske pobude, da bi našli rešitev. Mislim, da bi bilo dobro, če bi predsednik vlade, gospod Grovski sam, tudi morda prevzel določeno odgovornost pobudo za reševanje tega vprašanja in da bi pokazal, da je zainteresiran za rešitev tega vprašanja in da je resen, kar zadeva evropsko perspektivo države. Hvala, gospod Kovačev. Blagodaj, gospod predsedatelj. Dobro dan, gospod vicepremier. Dobrodošli v Komisijo za pomočno politiko. Iskam, da bi uverečil ogromno čas. Dobro dan, spoštovani gospod podpredsednik vlade, gospod minister, dobrodošli. Uh, Eh, želel bi vam povedati, da se vsi zauzemamo za to, da bi se vaša država čim prej lahko vključila kot polnopravna članica v Evropsko unijo in da bi se tudi makedonski državljani čutili polnopravne državljane Evropske unije in zato podpiramo vašo pot k evropskim povezavam, kar pa pomeni, da boste morali nadaljevati z notranjimi političnimi reformami še pred vašimi volitvami. Dogo, doseči boste morali večje razumevanje med različnimi etničnimi skupnostmi in državljani v vaši državi. Nažal pa v zadnjem času opažamo, da državljani Makedonije ki se izdajajo za bolgarske državljane, postajajo predmet številnih pritiskov se strani javnih organov. In gospod minister, mislim, da bi morali vse to pokopati v preteklosti in da to ne bi smelo spodkopavati naših dobrih sosedskih odnosov. Še nekaj. Naj pozdravim vašo željo, da bi razkrili imena vseh skritih agentov Udbe. Torej, v zvezi s tem sprašujem, dokam ste prišli pri tej nameri, ali ste prišli do arhivov, ki se hranijo v Belgradu in hkrati bi vas želel vprašati, kaj nameravate še storiti za to, da boste izboljšali odnose s sosednjimi državami, Grčijo in Bolgarijo predvsem. In to ne, da bi, eh, da bi spoštovali pač vsa zgodovinska dejstva, se izogibali tabujem in tako naprej. Gospod Vajgl, prosim. Čermen gospod podpredsednik najprej bi vam rad izrazil dobrodošlico in zadovoljstvo nad pozitivnimi podatki s katerimi ste nas ste nam postregli eh, rad bi vam pa tudi nekaj povedal kar vam verjetno ne bo tako zelo všeč dobili smo pred dnevi veliko poslancev tega parlamenta je dobilo pismo enega precej obupanega mladeniča ki piše o svojimi besedami svojim temperamentom svojo prizadetostjo o duhovnem stanju v vaši državi. In ta, to pismo me je zaskrbelo. Mislim, da bi bilo dobro, če bi mu posvetili nekaj pozornosti, ker verjetno odraža mnenje precejšnjega dela mlade generacije. Eh, ne bojte se zaradi zaradi eh, utrujenosti evropske unije glede širitve to je ostala strateška usmeritev evropske eh, unije in mi v parlamentu jo dosledno spoštujemo mislim pa da morate pri reševanju svojih odprtih vprašanj posvetiti biti bolj fleksibilni voditi modernejšo politiko manj nacionalizma manj eh, eh plakativnega eh, identificiranja z zgodovino bolj

In uh, sedaj bom resnično zagotovil, da boste spoštovali čas za govor. Kasneje bomo imeli razpravo v Makedoniji. Gospod Kukan. Hvala lepa. Pozdravljam uh, ministra Navmoskega in se mu osebno zahvaljujem za to, da je ohranil dober in konstruktiven dialog med Evropskim parlamentom in pa vlado v njegovi državi. Tri vprašanja. Najprej, politična situacija pred volitvami. Kakor vemo, socialistična stranka bojkotira parlament. To je zelo slabo in to ni spremljivo. Obstaja grožnja, da socialisti ne bodo sodelovali na volitvah. Včeraj je bilo napovedano, da se bo premijer eh, srečal z vodjem opozicije. Zato me zanima, kakšna situacija, ko gre za sodelovanje oziroma neodeležbo socialistične stranke v prihajajočih volitvah. Prav tako me zanima, priprava volilnega zakonika. Zanima me, ali bo to poseg v priprave na volitve, kajti vse skupaj se pripravlja v istem času in pa še Ohridski okvirni sporazum. Tretje vprašanje. To je zelo dober sporazum, eh, morda bi to lahko bil tudi izgled za druge dele regije. Kako boste nadgradili ta ohrijski sporazum, kako boste reagirali ob njegovi obletnici. Hvala lepa, gospod Poselte, naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj najprej povem, da je ta kolega tam zadaj govoril o nacionalizmu, ampak nacionalizem ni privilegij držav kandidatk. Nacionalizem obstaja nažalost tudi v državah članicah. Nacionalizem je tisti, ki preprečuje, da bi naredili to, o čemer je govorila kolegica Džanaku. Vesel, veseli me, da je že od začetka govorila o pogajanjih. Komisija je jasno povedala, da želi ponovno začeti ponovno odprtje pogajanj in tudi parlament je to večkrat zahteval. Mačarsko predsedstvo mi je prejšnji teden na vprašanje odgovorilo, da predsedstvo upa, da bo še v času mačarskega predsedovanja, torej do junija, da se bodo vrnili k priporočilu komisije za ponovno odprtje pogajanj. Zato sprašujem namestnika premijeja, če to želijo vse evropske institucije, zakaj se ne odpre ponovno pogajanj. Vem, da obstaja blokada, vem pa, da obstaja tudi umestni sporazum in prosim vas, da mi poveste, zakaj ta umestni sporazum v tej razpravi ne igra nobene vloge. In pa še osebna pripomba ob zaključku. Kolega Šaci Markakis, ne zdi se mi dobro, da ste začeli razpravo o gospodu Fuareju. O gospodu Fuareju imam jaz popolnoma drugačno mnenje, ampak eh, bom eh, pravičen in ne bom izrazil tega mnenja, kajti mislim, da to ni prav, pravi čas in mesto za to. Hvala lepa, gospod Komucakos. Hvala lepa, gospod Komucakos. Hvala lepa. Uh, gospoda ministra pozdravljam v parlamentu in pa v odboru AFED. Rad bi predstavil svoja stališča in pa postavil nekaj vprašanj v zvezi z vašo državo. Veste, kakšna je odločitev Evropske unije oziroma institucije Evropske unije oziroma njihovo stališče uh, um, glede članstva vase države v Evropski uniji. In vi ste pravzaprav v čakalnici um, za vstop v Evropsko unijo. Če si ogledamo kandidatke za evropsko integracijo, vidimo, da so tudi sedaj bile stabilne um, države za delujočo demokracijo. In uh, vendar pa moramo gotoviti, da se v zadnjih tednih vaša država sooča za nekaj težavami z zgodnimi volitvami in to ni v, v soglasju z parlamentarnimi postopki. Vi ste v postopku imenovanja predsednika volilne komisije in obstajajo dvomi v zvezi z eh, volilnimi pravili, volilnimi um, ehm, registri. Veliko je nerešenih problemov v zvezi z volilnimi pravicami tudi ljudi, ki živijo v diaspori. Premije Grujevski očitno nima odgovora na vsa ta vprašanja, na vse te probleme in postavlja se vprašanje, kaj se bo zgodilo pred volitvami v luči teh težav. Ali, menite, ali resnično menite, da lahko Grčijo krivite za vse svoje težave na poti v Evropo? No, Nikolaj, hvala lepa. Pozdravljam eh, namestnika premjera in eh, mu zagotavljam, da je parlament še vedno odločen za to, da zagotovi vstop Makedonije v Evropsko unijo. Um, gospod eh, namestnik premijeja, vi niste edina država, ki jih uh, lahko obtožimo nacionalizma total, oziroma težen totalirizma. Te težnje obstajajo tudi v drugih državah članicah. Želim pa povdariti naslednje za vašo pot v Evropsko unijo je pomembno, da date več teže na človeške vire. Uprave ne smete politizirati, ne glede na to, kar bi si želela povedati vladajoča stranka. Država, kot je vaša, potrebuje dobro delujočo lokalno upravo, ki ne bo spolitizirana. Zanima me, če lahko poveste nekaj podri, eh, podrobnosti o ukrepih, ki jih načrtujete za to, da bi lahko depolitizirali lokalno upravo. Hvala. Yes? You, sorry, uh, well, very well welcome, Pozdravljam um, um, namestnika premije um, Namovskega. In jaz se ne strinjam za gospodom Talerjem v naslednji zadevi. Prav gotovo ni nobenega uh, dokaza za to, da makedonski politiki ne bi bili prisotni v institucijah Evropske unije. Nasprotno, vaša vlada si zelo prizadeva za to, da bi eh, profilirali vašo malo državo. In nedavno smo se srečali z vami in pa z vašim zunanjim ministrom. Eh, vi ste lahko zgled eh, glede tega, Eh, kako je možno stopiti v stik z poslanci Evropskega parlamenta. Prav tako pozdravljam prizadevanja vaše vlade, ki skuša vladati v zelo težkem, eh, eh, težkem obdobju. Upam, da bodo volitve sedaj pokazale jasen rezultat in da bodo razčistile to vzdušje. Prav tako obžalujem nezmožnost, da bi se rešilo vprašanje imena za Grčijo. Prav gotovo to ovira napredek Makedonije pri čezatlantskih integracijah in glede na to, da imate sedaj tudi neposredne tuje vložbe in pa vaši relativno nizki davki in pa nizka stopnja birokracije bo koristna za vašo državo, ker obstaja tudi veliko brezposelnosti. Prav tako me skrbi izvajanje uhrskega sporazuma. Ko sem obiskal vašo državo, sem gotovil, da obstaja tudi uh, Eh, možnost islamske radikalizacije med uh, albanskimi manjšinami. Sem pa ugotovil tudi to, da si vaša vlada zelo prizadeva za to, da bi, da bi pospešili mm, pristopna pogajanja in upam, da se bodo tako malo spet začela. Gospod Kirilo je naslednji. Hvala lepa, tudi sam želim izraziti zadovoljstvo spričo tega, da je z nami uh, minister Novovski. In naj povem, da se strinjam s tistimi kolegi, ki so se zauzeli za hitro ponovno odprtje pogajan. Ampak istočasno mora biti država pripravljena na to. Želim uh, omeniti politični dialog kot primer. Gospod Namoski, vi ste govorili o evropski integraciji in. Uh, Sedaj eh, sem dobil informacije o tem, da nimamo dovolj informacij o postopkih evropske integracije iz vaše države. Uh, Kar se tiče posebnega poslanca Foreja, mislim, da tukaj obstaja neko, obstajajo negativne težnje. Takoj, ko nekdo postaja kritičen do, določene, do določenih vprašanj, se mora seveda soočati tudi z odzivi na to. E, vem, kakšna je problematika v zvezi z poslance, z, od poslancem Fuarejem. On predstavlja Evropsko komisijo in pa Evropsko unijo kot takšno. Gospa Pake, naslednja. Hvala lepa. Veliko je že bilo povedanega. Želela bi spomniti na dvoje stvari. Makedonija je država, ki ima najdlje status države kandidatke. Mislim, da nobeni drugi državi v tej regiji nismo, da nima nobena država eh, tako dolgo statusa kandidatke. In zato je deloma kriv tudi patriotizem v Grčiji. Grki bi morali razumeti, da je tudi v njihovem interesu, če bi Makedonija lahko nadaljevala s pristopnimi pogajanji. Sicer bo prihajalo do vedno večjih medetičnih sporov, eh, ki smo jih želeli rešiti z ohrskim sporazumom. Tudi sosedna država bi morala poskrbeti za to, da ne bo prišlo do eskalacije teh sporov, zato bi morali rešiti spor glede imena. Potem kar se tiče parlamenta. To poznamo že iz Albanije. Eh, socialisti sedaj v Makedoniji blokirajo socialistov in to zaradi televizijskega oddajnika, ki bi naj bil slabo obravnavan strani vlade. Čeprav po mojem mnenju in po mojih informacijah gre samo za to, da lasnik te televizijske postaje in drugih nepremičnin ni plačeval davkov. Ali lahko podate pojasnilo v zvezi s tem? Hvala. Pač Hvala lepa, gos, uh, graf Lambsdorff. Hvala lepa. Zunaj regije obstaja malo razumevanja za stališče Grčije v primeru spora glede imena. Tudi NATO je med tem prizadeta in vse skupaj že meji na absurd. Uh, Vem, da nisem tako pleten v dogajanje v tej regiji kot kolegica Paka, ampak imamo eh, naprimer eh, Luksemburg in pa v Belgiji provinco, ki se imenuje Luksemburg in to nikogar ne skrbi. Potem skrbi pa me naslednje, če ugotovim eh, to, kar je zapisano v kompromisu pet v zvezi s politično kulturo v Makedoniji. Primer, primerjava za Albanijo bi morala biti opozorilo za vse odgovorne v Makedoniji. Albanija ni dobila statusa države kandidatke zaradi poslabšanja politične kulture in političnega dialoga. In če je to razvoj dogodkov, ki ga želi obrati Makedonija, potem tukaj obstaja konkreten problem. Imam konkretno vprašanje zvezi z politično kulturo. Ali drži, da je župan Bitole, gospod Taleski, z um, odprtjem spomina na židovske žrtve primerjal politiko Evropske unije z politiko nacionalsocializma v bivši Jugoslaviji. Če je to res, kako to ocenjujete? Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo. Hvala lepa za vprašanja. Skušal jih bom povezati v skupine, saj se nanašajo na podobne teme. Dobil sem nekaj vprašanj v zvezi z nekdanjim uh, odposlanikom Evropske, veleposlanikom Evropske unije, gospodom Fuarijem. Gospod Čacimajkakis, želim vas spomniti na to, da v nasprotju z vašim dojemanjem ni bilo napačne eh, obravnave veleposlanika, sprejel ga je zunani minister, predsednik parlamenta, predsednik vlade. Na vseh srečanjih brez izjeme smo izrazili hvaležnost za njegovo delo in pa hvalili smo pozitivn prispevek k eh, njegov pozitiven prispevek pri naših evropskih težnjah in prepričan sem, da bo tudi v prihodnosti zavezan tem, tej agendi že pet let v naši državi in v tem času smo na njega vedno gledali kot na konstruktivnega veleposlanika, ki je v določenih trenutih tudi kritiziral našo državo, ampak to je naredil na pozitiven način in opozoril nas je na to, kje lahko izboljšamo določene zadeve. Tudi zato smo mu hvaležni. Kar se tiče političnega dialoga. Res je, da opozicija bojkotira parlament. Eh, ta situacija je nastala v zadnjih nekaj tednih in ravno to je situacija, ki je povzročila zgodnje volitve za leto 2011 nobene druge države kandidatke ni, kjer bi opozicija bojkotirala parlament. Sami mislimo, da ta praksa škoduje ugledu naše države, zato smo se odločili za zgodnje volitve. Vlada, ki ima večino, eh, oziroma stranke, ki imajo večino v vladi, so se strinjale z zgodnimi volitvami, eh, v zvezi s tem so potekali tudi deseturni sestanki med vodi strank, kjer je bilo podanih več kot 50 zahtev opozicije. Eh, zahteve opozicije je sprejela večina v parlamentu. Danes bomo imenovali predsednika mm, volilne komisije. In upamo, da bodo vse politične stranke, vključno z opozicijo, čeprav imajo samo Um, manjšino v parlamentu, da bodo spoštovali ta zakonnik. Zato se zahvaljujem tudi evropskim poslancem, ki so izrazili svojo skrb v zvezi s tem in ki so pozvali opozicijo naj se vrne v parlament, vključno z socialistično stranko in pa stranko socialnih demokratov. Ko se Ko bomo dosegli vse potrebne dogovore, bomo, bomo napovedali zgodne volitve maja ali pa v začetku junija in upamo, da takrat opozicija ne bo več bojkotirala parlamenta. Kakor veste, so naši poslanci izvoljeni predstavniki Postavili ste mi tudi nekaj vprašanj v zvezi z Ohridskim okvirnim sporazumom. Lahko zagotovim, da je polno izvajanje tega sporazuma še naprej prednostna naloga vlade. To je eden izmed zgledov, ki, postaja, ki postavlja merila za pravice manjšin v tej regiji. Makedonija morda nima enakih standardov kot Švedska na tem področju, ampak lahko vam zagotovim, da je prav gotovo Makedonija Švedska. Uh, Eh, Balkana, ko gre za zaščito manjšin in pa spoštovanja pravic manjšin, eh, zagotovljeno je predstavništvo manjšin v javni administraciji, v pravosodju, v policiji, v vseh drugih državnih institucijah, spoštujejo se jezikovne pravice, eh, spoštuje se to tudi v lokalnih vladah in pa v parlamentu skupaj z predstavniki vseh političnih strank, tudi tistih, ki predstavljajo skupnosti in pa manjšine, uh, bomo prišli na praznovanje obletni, desete obletnice Ohridskega okvirnega sporozuma. Predsednik države bo organiziral nekatere dogodke v zvezi s tem, še naprej podarjamo pomembnost tega dogovora, tega sporazuma in ga izvajamo na vseh ravnih, tako na osrednji ravni, kako tudi na lokalni ravni. Ta sporazum je prinesel prednosti za vse um, skupnosti, ne samo za manjšine in veseli smo, da do sedaj ni bilo nobenih hujših ovir pri izvajanju tega sporazuma. Na ta način bomo nadaljevali tudi v prihodnosti. Nekaj vprašanj ste mi postavili tudi v zvezi z um, sporom glede imena države in kakšni so naši načrti v zvezi s tem. Gospa Janakov, gospa Kopo, Komocakos, vsi ste postavili vprašanja v zvezi s tem. Naj povem, da je namen makedonske vlade ta, da bi še naprej iskali rešitev, ki bo spremljiva za obe strani. Uh, kajti ravno naša integracija v um, euroatlantske povezave je ogrožena zaradi tega spora glede imena. Zato moramo najti rešitev, kar se da hitro in rešitev mora biti kompromis. Kompromis pa pomeni, da ta mora upoštevati stališča obeh strani. Rešitev, ki upošteva samo stališča ene strani, ni primerna rešitev. rešitev, ki upošteva 100 odstotkov zahtev samo ene strani, ni kompromisna rešitev in uh, makedonski državljani je ne bodo sprejeli. Namen naše vlade je, da bi skozi iskren dialog in skozi dobro voljo poiskali rešitev za Grčijo. Grčija je država, ki bi morala podpirati evropsko integracijo držav Zahodnega Balkana, ravno zato, ker je Grčija najstarejša članica v tej regiji in ker je profitirala od načel evropske solidarnosti. Mislim, da bi mu morali dopustiti, da je to na voljo tudi drugim državam iz te regije. Članstvo Makedonije v Evropski uniji in pa v NATO je, v interesu, je tudi v interesu Grčije skupaj z Grčijo kot polnopravno članico Evropske unije in pa NATO bi lahko izvajali skupne politike teh organizacij v naši regiji, ki je skupna regija. Uh, tudi čez 20 let bodo naši državi še vedno sosedi in boste morali sodelovati ter se prizadevati za uh, dobro skupno prihodnost naših državljanov. Tudi umestni sporazum je bil omenjen strani gospoda Poselta. Ta Sporazum je bil podpisan leta 1995, ko se je vlada Makedonije uh, strinjala glede tega, da bo spremenila nacionalno državo, prav tako pa smo se dogovorili, da ne bo oviran vstop naše države v mednarodne organizacije. Ta sporazum je podpisal tedajni zonalni minister, gospod uh, Papulas, uh, ki je. Sedaj predsednik Grčije in zelo zahteva, se zelo zaveda tega, kar je bilo, kaj je bilo podpisano. Uh, Vemo tudi, kakšne so bile aktivnosti naše sosede v letu 2008 v okviru NATO in pa v svetu. To ni bilo v skladu z ohrijskem sporazumu in zato smo tudi sprožili tožbo eh, v mednarodnem sodišču v Hagu. Zaslišanja se bodo začela menda naslednji teden in v skladu s prakso sodišča bo sodba objavljena proti koncu leta. Ne glede na to, kakšna bo odločitev sodišča, jo bo naša vlada spoštovala in izvajala in enako pričakujemo od druge strani. Več pa ne bom komentiral o primeru, ki je predmet obravnave sodišča. Postavi se tudi nekaj vprašanj v zvezi z mediji. Kakor sem že omenil, so se v zadnjih letih pojavili novi mediji, tako elektronski mediji, kakor tudi tiskani mediji. Kakor pravi resolucija, nas skrbi netransparentno lastništvo medijev. V zadnjih tednih smo imeli nek primer, ki je dvignil veliko prahu v javnosti. Naj vas spomnim na to, da v Makedoniji, kakor tudi v drugih državah, morajo vse um, pravne entitete plačujeti davke državi, kakor to počnejo tudi mediji v drugih uh, državah. Uh, V več kot 90 odstotkov smo sedaj zagotovili inšpekcije v družbah, ki se ukvarjajo z tiskanimi in pa elektronskimi mediji. Ugotovili smo veliko nepravilnosti na področju plačevanja davkov in zato so določeni mediji bili tudi finančno oglobljeni. To sta bili dve nacionalni televiziji v preteklosti Eh, ena z 300 tisočimi eh, evri in druga z 200 tisočimi evri in ti dve televizijski eh, postaji sta plačali te kazni, te finančne kazni. Kaj ti je ugotovljeno je bilo, da niso plačevali davkov v preteklosti. Nekaj primerov in pa nekaj primerov, nekaj inšpekcij še traja. Naj vas spomnim na to, da makedonsko davčno pravo je v sklad oziroma je podobno nemškemu davčnemu pravu in pa uh, pristojen direktorat v komisiji je sproti obveščen o vseh dejavnostih našega davčnega urada, ko gre za nadzor nad mediji. Uh, inšpekcija potekala tudi v en izmed nacionalnih eh, televizij in eh, davčni urad uh, je ugotovil, da obstaja davč, eh, davk, eh, dolg davkov v višini 9 milijonov evrov in ne glede na to, da gre tukaj za televizijski medij, bi moral ta medij prav tako plačevati davke. Naj vas spomnim na to, da nekakor ni bilo prekinjeno oddajanje teh televizijskih postaj ali pa ni bil prekinjen tisk eh, tiskanih medijev. Imamo tudi odbor, eh, ki se bori proti korupciji in pa izogibanju davkov. In nobenega razloga ni, da bi koga izuzeli iz eh, obveznosti plačevanja davkov. Uh, Če pravna oseba ne spoštuje tega prava. Eh, sedaj je ta primer pred sodiščem in mi ne moremo vplivati na odločitve sodišča, bomo pa seveda izvajali odločitev sodišča. Če bo to potrebno, bomo zamrznili tudi račune določene pravne družbe, ki je prav tako javna televizija. Zamrznjanje računov je del pravnega sistema in zakonodaje skoraj vseh držav članic Evropske unije tako da sodišče lahko zamrzne račune v Makedoniji, kako lahko to naredi tudi v Grči, v Italiji, v Franciji, v Nemčiji, v Nizozemski, Španiji, Združenem kraljestvu, Belgiji in tako naprej. Zamrznjenje računov je možnost, ki jo lahko predvidi sodišče, zato da se zagotovi znesek, ki m, mm, mora biti na razpolago v kasnejšem sodnem postopku postavili ste tudi nekaj vprašanj v zvezi z sosedskimi odnosi, v zvezi s tem je govoril gospod Kovačev in drugi. Makedonija je javno izrazila namene, da bi še naprej skrbeli za dobre sosedske odnose z vsemi sosednjimi državami, vključno z eh, Črnogoro, eh, Srbijo, Grčijo, Bolgarijo in ostalimi. Makedonija je edina država, ki nima nobenega mejnega spora. Vse druge države v tej regiji imajo mejne spore, vključno za Slovenijo. In Makedonija je prva, ki je zaključila oziroma ki je odpravila te spore. Imeli smo določene mejne spore za Kosovom. V interesu vseh je, da skrbimo za dobre sosedske odnose in pripravljeni smo še poglobiti te odnose oziroma poskrbeti za to, da bodo bolj konstruktivni, predvsem, ko gre za odnose z državami članicami, kakor sta Grčija in pa Bolgarija. Veliko je stvari, ki povezuje naše države in uh, vse skupaj bi morali še podariti pri naši skupni evropski prihodnosti. Kar se tiče vprašanja v zvezi z uh, upravo kakor druge postkomunistične države smo tudi mi imeli določene probleme na področju javne administracije. Prej je bila uprava orodje komunistične partije, ampak v zadnjih letih smo si zelo prizadevali za to, da bi izboljšali situacijo. Začeli smo leta 2008-2009. Takrat je vlada spremenila zakonodajo v zvezi z upravo. Pri tem so nam pomagali strokovnjaki iz Evropske komisije in pa skupino Sigma, to je skupina pod okriljem Evropske komisije, ki uvaja sistem, ki temeli na eh, določenih kriterijih. To je prednostna naloga naše vlade. Od 1. januarja imamo tudi posebno ministerstvo, ki se ukvarja z reformo administracije, javne administracije, prej bilo to Ministrstvo za informacijsko tehnologijo, sedaj se ukvarja z javno upravo in upam, da bomo kmalo videli jasne rezultate na tem področju. Prav tako parlament obravnava svežen zakonodaje, predlogo zakonodaje, eh, s pomočjo katerih bi lahko ocenili državne uradnike in pa zakonodaja. V zakonodaji bomo dodali še nekaj predlogov sprememb, uh, ki so bili dogovorjeni v zvezi z strokovnjaki. Imamo tudi strokovnjaka iz Slovenije, veliko izkušenj na tem področju. In uh, hvaležni smo za podporo vsem uh, državam članicam, ki so nam pomagale na tem področju. Uh, Potem, kar se tiče vprašanj gospoda Kirilova v zvezi z eh, Nacionalnim svetom Evropske integracije. V zadnjih nekaj letih je vlada prvič pravočasno poslala vse potrebne informacije za trimesečno obdobje temu svetu. Eh, Poslali smo informacije v zvezi z sprejemom zakonodaje in pa drugih vprašanj, ki so povezani z Evropsko agendo. Evropska agenda je nekaj, kar ni del uh, politike, gre za nekaj, kar združuje vse politične stranke in pa etnične skupine v eh, državi. Tukaj gre za skupne interese v prihodnosti in zato ni potrebe za to, da bi onesneževali Evropsko agendo z vsakodnevnimi problemi. in eh, poskrbeli bomo, da bo temu ostalo tako. Potem še vprašanje v zvezi z eh, vprašanjem gospoda Komucakusa, če moramo kriviti Grčijo za vse. Eh, povedal je tudi nekaj v zvezi z našim predsednikom vlade in pa vprašal je v zvezi z načrtom rešitve spora imena. Sam mislim, da nikoli nismo Grčije krivili za vse, kar se dogaja v naši državi. Vemo pa, da je komisija dvakrat priporočala, naj se ponovno začnejo pristopna pogajanja. Vem, da tudi vse države članice NATO se strinjajo s tem, da je Makedonija izpolnila vse pogoje za to, da bi lahko dobila status kandidatke za organizacijo NATO. Samo ena država obstaja, ki je temu ugovarjali in vsi vemo, katera je tista država. Ne bom jo ponovno omenjal. Ta spor glede imena traja že dolgo. Na začetku, če se spomnite, je obstajala zahteva Grčije, da je ime sestavljeno, da ime države ne more, ne more biti Makedonija, ampak neko sestavljeno ime. Eh, drugič, eh, druga zahteva je bila, da mora biti to sestavljeno ime z eh, geografsko omembo. In uh, po vrhu NATO je posrednik predlagal določeno ime, pa ga je Grčija zavrnila čeprav je šlo za sestavljanje ime z geografsko oznako. Potem naslednja zahteva je bila, da mora biti geografska oznaka severno ali pa zgornje in pa zadnja zahteva je, da je geografska oznaka severno ali zgornje. In uh, vse te dodatne zahteve zmanjšujejo možnost za kompromisno rešitev. Uh, Ne glede na to, kakšna bo končna rešitev, Grčija nima ničesar izgubiti. Ne gre za zgodovino ali za geografijo, ne bo izgubila svoje evropske integracije ali eh, prihodnosti svojih državljanov. Nekdo je tukaj omenil primer Luksemburga in pa Belgije, da obstaja država Luksemburg in pa regija Luksemburg, pa ni nobenega spora med Belgijo in pa Luksemburgom. Nasprotno, ti dve državi skupaj sodelujeta na političnem in pa gospodarskem področju in sta pri tem zelo uspešni. To je model, ki bi mu morali slediti tudi Grčija in pa Makedonija in to bi moral biti način, kako premostiti vse bilateralne spore na Balkanu. Obstaja še nek primer države članice in pa države kandidatke, kjer je obstajal spor, ki je preprečil, da bi Hrvaška nadaljevala s pristopnimi pogajanji, ampak obe državi, Slovenija kot država članica in pa Hrvaška kot kandidatka, sta se dogovorili, da naj se pristopna pogajanja nadaljujejo in da se najde rešitev za, na bilateralni ravni. Če obstaja dovolj politične dobre volje, je to lahko tudi rešitev za Grčijo in pa za Makedonijo. Makedonija ni nikoli zahtevala nekaj, kar ne bi že poznali iz osrednje ali vzhodne Evrope. Želimo podobne rešitve za našo državo. Mi želimo biti dobra, prip, dobro pripravljena država, ko bomo stopili v Evropsko unijo in skupaj z našimi sosedami, ki so že del Evropske unije, želimo sodelovati za to, da bi osredotočili oziroma za to, da bi zagotovili evropsko perspektivo za našo državo. Se upravičujem, če sem karkoli izpustil. Uh, process... Še nekaj. postopek registracije. Trenutno smo se odločili, da bomo sprejeli zakonodajo v zvezi s tem. Uh, to obravnava parlament, uložil je predloge sprememb in želimo um, razčistiti tudi, kar se tiče arhivov v zvezi z aktivnostjo komunistične obveševalne službe, uh, določeni dosjeji pripada jugoslo, jugoslovanski nekdani obveščevalni službi. Arhiv je trenutno v Beogradu in najti moramo praven, pravni način, kako izmenjati dosjeje med obema državama. Prav gotovo pa bodo, to ne bo problem, ko bomo enkrat imeli politični format v zvezi z to izmenjavo dosjejev. Ali lahko poveste v zvezi z vprašanjem župana Bitole? Um, torej, župan je bil napačno centiran in ni imel namena ničesar primerjati. Ničesar ni, torej šlo je za spomenik holokaustu, ki je bil izgrajen v Skopju in župan je kasneje pojasnil svoje besede. Hvala lepa. Se bomo še imeli razpravo o Makedoniji. Samo deset sekund, prosim. Zadovoljenjem omenili ste odločitev NATO iz leta 2008. Takrat bi naj NATO odločil, da se nobena država članica ni strinjala za stališčem Grčije. Eh, oziroma da se Grčija ni strinjala z drugami, drugimi, ampak teh odločitev sploh ni bilo. To sem želel uh, eh, povdariti, kajti smo pred odločitvijo Mednarodnega sodišča v, Hazi, eh, v Hagu NATO je sprejel soglasno rešitev in tukaj ni šlo za grško stališče. To je bilo enotno stališče NATO. Stališče je bilo, da ko bo rešeno vprašanje spora glede imena, bo lahko država vstopila v NATO tukaj šlo za soglasno rešitev. Hvala. Um, no Vendar pa ni skrivnost, katera je bila tista država, ki je ogovarjala članstvo Makedonije v NATO. Nis, NATO. Nisem rekel, da se nobena druga država ni strinjala z Grčijo. Povedal sem samo, da je naša država izpolnila vse kriterije za to, da bi, postavi, da bi postala članica NATO in samo ena zadeva nam je to preprečila in vsi vemo, kaj je to bilo. Hvala lepa. Gospod minister, hvala kolegom za, zani, za vaše zanimanje, vaše vprašanje. Sedaj pa bomo nadaljevali z razpravo o Makedoniji. Yeah, yeah, yeah, yeah, sure. It's a public. Okay. Yeah. Now, uh, colleagues, please. Tako, spoštovani kolegi, moramo nadaljevati. Na vrsti je poročilo napredku nekdane Jugoslavijske republike Makedonije. Gospod Taler ima besedo. I mean, it's not uh, polite, you know, that you should speak only with Mr. Cook and instead of. Mislim, da bi bilo lepo, da delite tudi z nami vse tisto, kar ste se pa govorili s Bronko. Koliko imam? Deset minut, eno uro? Glejte, če končamo s to razpravo do 11.30, bo redo, tako tri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da smo imeli zelo dobro priložnost zdaj da prisluhnemo visokemu predstavniku makedonske vlade in zdaj lahko nadaljujemo z delom na letošnji resoluciji o poročilu o Makedoniji. Najprej se hvaljujemo vsem kolegom, ki so aktivno sodelovali pri amandmajih k osnutku resolucije. Verjamem, da smo bili zelo uspešni sporočevalci v senci pri iskanju najboljših rešitev, se pravi, da smo vključujoči, da v kompromisne amantmaje vključimo, koliko se le da, amantmaje v kolegov in da na ta način izboljšamo resolucijo kot tako. Naj ponovno povdarim, da velika večina v tem parlamentu predlaga, da Evropska unija začne s pogajanji o ponopravnem članstvu Republike Makedonije do takoj. Imamo dva tovrstna predloga strani komisije in tudi mi zdaj ponavljamo, ponovno poudarjamo ta predlog in to počnemo konec koncev že več let. Seveda je kar nekaj vprašanj, glede katerih skušamo prijatelje v Makedoniji podati svoje sporočilo. In upam, da bodo to razumeli kot nek seznam, jasen seznam prečakovanj strani Evropske unije glede izpolnjevanja kopenhavnskih kriterijev in eh, vseh ostalih vprašanj, ki so pomembna, ko se država kandidatka približuje polnopravnemu članstvu. Nimam zdaj časa, da grem v podrobnosti v kompromisne amadmaje, naj samo povem, da jih je 14. Več deset amadmajev smo uspeli vključiti v teh 14 eh, kompromisnih amadmajev in eh, pri vseh teh seveda je predlog plus in pa tudi pri številnih drugih amandmajih, ki so bili posredovani. Kompromis ena, tu podarjamo, da je potrebno dvostranska vprašanja reševati v dobrososedskem duhu in upoštevajoč splošni interes EU. To je zelo pomembno. V prvotnem besedilu resolucije, pozivamo tudi naše najviše predstavnike, torej visoko predstavnico Eštonovo in eh, komisarja pristojnega za širitev, da postaneta še bolj aktivna pri reševanju tega vprašanja, ki je dejansko tista ovira, je tisti berlinski zid, ki Makedonijo ovira že zadnjih šest let. To bi bilo v najboljšem interesu stabilnosti regije Makedonije in Evropske unije. S tem bi zaključil, vsekakor bom z interesom prisluhnil vašim dodatnim pripombam, spoštovani kolegi, in eh, upam, da lahko nadaljujemo z našim eh, učinkovitim in eh, pozitivnim delom tudi v prihodnosti. Hvala, gospod Džanako. No, a, Mr. Kukan, sorry, Mr. Gospod Kukan. Thank you, Mr. Chairman, for giving me... Hvala, predsedujoči za besedo. Čisto na kratko. Hvala poročevalcu gospodu Talerju za opravljeno delo pri tem poročilu. Hvala tudi kolegom za amandmaje. Upam, da bo odbor sprejel dobro, uravnoteženo poročilo, kajti ta država potrebuje spodbudo v integracijskem procesu saj eh, jo že predolgo zadržujemo in če se bo to nadaljevalo, bo to verjetno privedlo do več eh, nezadovoljstva in napetosti v državi. Rešitev za to je pozitivna agenda, na katero se lahko osredotočimo in po mojem mnenju je to evropska agenda. Zato me veseli, da to poročilo poziva svet naj začne pogajanja No, kljub temu pa obstaja še kar nekaj problemov, ki jih bo potrebno rešiti v tem procesu. In zato moramo pripomoči k temu, da ustvarimo takšne pogoje, v katerih se ti problemi lahko rešujejo. V poročilu se izpostavljajo nekateri pomisliki iz eh, prihodne, iz zasedanjega obdobja, prav tako do prihodne predčasne volitve, pomemben preskusni kamen za državo. Prečakujemo več napredka na področju javne uprave, pravosodja, boja proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Prav tako upam, da bo vprašanje imena kaj kmalo rešeno. Mislim, da imamo tudi dobro osnovo za kompromisne mandvaje iz drugih političnih skupin, vsekakor pa bomo prosil za določene spremembe kompromisnih amantmajev in sicer kompromis 2. Predlagam ločeno glasovanje od delu as eh, demonstrated by recent clashes between ethnic Macedonians and uh, Albanians. Predlagam, da ta del črta, ostali amantma ostane nespremenjen, prav tako potem kompromis 7 eh, glede makedonskih oblasti, da črtamo Macedonian in da ostalo ostane nespremenjeno. Skratka, the authorities ostalo ostane pa kot rečeno nespremenjeno. Hvala lepa. Gospod Džanako. Eh, eh. Ja, hvala, gospod predsedujoči. Dejansko poročilo gospoda Talerja ohranja določena ravnovesja, vendar pa vsebuje tudi nekatere elemente, pa tu ne bi želela spet ponavljati argumentov, ki sem jih že predstavila in tudi poročevalec v senci gospod Kukan jih je povzel, torej ugotovili smo, da vsebuje še vedno nekatere elemente in vsekakor mislim, da bi morali eh, črtati Eh, sklicevanje na etnično Makedonijo, torej sklicevanje na Makedonijo, kot je treba črtati v celotnem poročilu. In ravno tako zahtevamo, da se takoj začno pogajanja in da se zabeleži tudi to, kar je bilo v zvezi s tem povedano že prej. Pogajanja seveda zaveda, zadevajo tudi Evropski parlament, vendar pa je to odločitev, ki jo mora sprijeti svet in odločitev o vključitvi novih držav članic pa je v rokah drž vlad držav članic. To so njihove izključne pravice, izključne pravice držav članic in njihovih vlad. In zato bi želela ponoviti še nekaj, kar sem že večkrat lahko povedala. Nobena grška vlada ne bo sprejela začetka pogajanj, če vprašanje imena ne bo rešeno. Torej, nekateri menijo, da je Grčija kršila umestni dogovor, vendar pa je to bilo že storjeno s strani nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije, eh, ki ne uporablja svojega začasnega imena. In tako da je to vprašanje tudi za Hak. Dokler se zgr z, z makedonske strani ne bo to vprašanje razrešilo, bo pač nekdanja Jugoslanska republika Makedonija ostala izven tega postopka in zato se moramo mi bolj usmeriti v pravo smer uh, v svojih stremljenjih. Moram vam namreč povedati, da je že pred časom predsedstvo stranke EPP srečalo generalnega sekretarja Združenih narodov in eh, ko so ga vprašali, kako se stvari premikajo, so rekli, ja, da mm, je gospod Nimic sprejel predlog in Grčija je na to odgovorila, druga stran pa ne. Torej, mislim, da bi se moral gospod Taler bolj zauzemati, v svojem poročilu za to, da pozove vlado nekdanje Jugoslanske republike Makedonije naj reši ta vprašanja, preden eh, bo sploh lahko začela s pogajanji z Evropsko unijo. Gospa Kopa, hvala, gospod predsedujoči. Želela bi se zahvaliti in eh, čestitati gospodu Talarju za to popolno in zelo iskreno poročilo ki ga je pripravil za razpravo znotraj našega odbora. Mislim, da to poročilo dejansko odseva položaj v nekdanji Jugoslavijanski republiki Makedoniji na vseh ravneh. In rada bi povedala, da se pa strinjam s predlogom gospoda Kukana. Izraz makedonske oblasti zadeva ravno to, o čemer sedaj počekajo pogajanja znotraj Združenih narodov. In zato bi se morali um, poslužiti prakse iz prejšnjih let, tako da bi v zvezi s to državo morali govoriti o državnih organih oziroma oblasteh oziroma oblasteh nekdanje Jugoslavijske republike Makedonije. Gospod Poselt. Ja, da ne bo napačne ga vtisa. Realnost poznamo in to moramo sprejeti, ampak vendarle bi rad povedal, v Evropski uniji ni razprave o imenu države. Ta država se imenuje Republika Makedonija v Nemčiji, Franciji, Združenem kraljestvu, ne vem kje vse. Nihče nima nobenega problema s tem imenom te države. Samo ena sama država ima s tem problem in zato je to bilateralni problem ampak zato, ker so ustavne stvari takšne, kot so, kot je gospod Ženako izpostavljal, je to postal tudi naš problem. Ampak mi si moramo biti na jasnem in mi ne želimo, da bi ta problem kakorkoli oteževal začetek pristopnih pogajanj. In tako kot je dejala komisija, tako kot je to dejal Evropski parlament v številnih resolucijah, je skrajni čas, da se s pogajanji začne. In še enkrat povem, čeprav je to slišati morda iluzionistično, ampak to bi moralo biti neodvisno od dvostranskih vprašanj. Kajti tekom pogajanj se pač lahko ta zadeva reši. Ni treba zato reši pred začetkom pogajanj. S tem se lahko počaka do ratifikacije pristopnega sporazuma in uh, do konca pogajanj imamo čas, da se to reši, kot je bilo to pri primeru Slovenija-Hrvaška sam sem bil poročevalec, sem poročevalec naše skupine za Hrvaško in tudi tam ni bil nikoli predpogoj, da je treba rešiti vse probleme med Slovenijo in Hrvaško, preden začnemo s pogajanji. S pogajanji smo začeli, tekom tega procesa se je vse skupaj rešilo in že to je bilo dovolj. Taler, like? Gospod Taler, želite besedo ponovno, da se odzovete na to, kar so dali kolegi? Thank you very much for uh... Hvala lepa za vse pripombe, za izrečena stališča. Mislim, da je zgodba z Republiko Makedonijo zelo dobro poznana vsem nam, ki sedimo tu v tem trenutku, tu v tej dvorani. In eh, težko si bomo zdaj izmislili nekaj ne vem kako novega. Ja, obstajajo določeni predlogi s tem v zvezi v resoluciji tokrat. In eh, osebno upam, da bodo predstavniki, vrhovni predstavniki Evropske unije, naj rečem takole, še bolj aktivni pri spodbujanju obeh eh, strani, da poiščete in najdete rešitev. Na ta način pač ne moremo nadaljevati v nedogled. Ta eh, pad pozicija, eh, to, da se nič ne dogaja, to ni neutralno, to je negativno. To ne pomeni, da proces ostaja takšen, kot je, ampak proizvaja veliko nezadovoljstva in eh, tudi možnost, da se začne negativni razvoj dogodkov, ne le v državi, ampak v regiji. In zato tu pozivam obe strani k odgovornosti. In eh, to je tudi predlog same resolucije. Veselim se glasovanja popovdne in potem. A, eh, naših eh, končnih zaključkov, ki bomo sprejeli prihodni mesec na plenumu. Dobro, hvala lepa. S tem nekako vidimo, kako bo treba iti naprej in s tem smo tudi zaključili to razpravo in prehajamo naprej na poročilo gospoda Provere, migracijski tokovi, ki nastajajo zaradi nestabilnosti. Tako da besedo predajam poročevalcu Fiorello, izvoli. For three minutes. Tri minute. Grazie, predsednik. Hvala, predsedujoči. Želel bi za začetek izraziti neformalno, ampak resnično in občuteno zahvalo še zlasti poročevalcem v senci, ki so opravili izredno dobro delo in podali zelo dragocene pripombe ki smo jih vključili v strukturo tega poročila ob mojem velikem zadovoljstvu. In rad bi se tudi zahvalil kolegom Kretu, kolegici Kretu in kolegu Kellerju za mnenja izražena v odboru Libe in tudi sekretarijatu, ki je bistveno prispeval k temu delu. Na zadnje bi se želel zahvaliti še koordinatorjem, saj so mi svojim zaupanjem eh, dali možnost, da sem delal na poročilu, v katerega zelo verjamem in katerega vsebina me že zelo dolgo zanima. Eh, sedaj pa k bistvu. Ne bom ponavljal razlogov, ki sem jih že navajal v prejšnjih priložnostih, zaradi katerih eh, smo prišli do tega poročila, do njegovih značilnosti in do priporočil, ki jih vsebuje. Rad bi le poudaril, da je to poročilo izredno aktualno glede na dogajanja v Magrebu in Mašreku trenutno. 168 predlogov sprememb je bilo uloženih in na tej podlagi smo oblikovali devet kompromisnih predlogov sprememb. K temu pa bomo dodali še tri ustne predloge sprememb o katerih bodo razpravljali njihovi vlagatelji. Še zlasti en vidik je bil predmet obravnave in razprave in sicer Libija ter zamrznitev pogajanj o okvirnem sporazumu med Libijo in Evropsko unijo in to iz očitnih razlogov, ki jih vsi poznamo in zaradi te um, skrajne nestabilnosti v državi. V poročilu je izražena želja, da bi se pogajanja lahko nadaljevala, ko bo vzpostavljena nova vlada, ki bo spoštovala demokratična načela in človekove pravice v Libiji. Še en vidik eh, je bil tu izpostavljen in sicer potreba potem, da se uravnoteži to, kar predvideva poročilo v zvezi z regulacijo priseljenskih tokov iz južne strani sredozemlja z tokovi, ki prihajajo tudi z vzhoda in odkudar bodo prihajali verjetno tudi še v prihodnje. Kompromisni predlogi, ki se sklicujejo na skupnosti in eh, skupine, ki so udeležene v teh migracijskih tokovih in eh, ki so najštevilčnejše pri primerih nezakonitega priseljevanja. Poleg tega pa um, poudarjamo tudi razloge za te migracijske tokove, ne samo politične, ampak tudi klimatske, torej naravne katastrofe in podnebne spremembe, zaradi katerih do migracij prihaja. Torej vsi tu prisotni, vsaj večina pozna vsaj glavne točke tega poročila in sedaj bom z veseljem prisluhnil kolegom. Hvala. So, Mr. Montalto, if you want to Thank you very much, Mr. Chair. Gospod Montalto. Hvala, predsedujoči. Najprej naj začnem z zahvalo gospodu Proveri, ki je poročevalce v senci uspel voditi na takšen način, da vsakdo, ki prebira to poročilo, lahko to poročilo opiše zgolj z besedo uravnoteženo. Vsi se zavedamo, da so migracijski tokovi zelo občutljivo vprašanje. Poglejmo si samo način, kako posamezne države, včasih politične stranke eh, različno obravnavajo migracije kot eh, opredelitev pojma, različno obravnavajo uh, morebitne rešitve za to vprašanje. In ta raznolikost mnen znotraj Evropske unije je seveda nekaj, kar se je težko odraziti v poročilu, ki se osredotoča na to, kako naj zunanja politika ali kako naj bi zunanja politika obravnavala ta pojav, pojav migracij. Ena zadeva, ki pa je gotova, je, da smo kar se da široko zastavili opredelitev pojma nestabilnost, kajti to je ključna beseda pri tem poročilu. Nestabilnost smo opredelili kar se da na široko, da bi na ta način to uravnotežili v stališči poročevalcev posameznih skupin in da smo na ta način vključili tudi naravne pojave, pojave ki jih povzroča človek, kot je uh, deforestacija, podnebne spremembe in tako naprej. Tako dalje, uh, kajti nestabilnost na ta način, mislim, da brez dvoma bolj izpostavlja tudi druge vidike kot zgolj eh, državljanske krize. E, rad bi se zahvalil gospodu poročevalcu in poročevalcem v senci in lahko povem, da to poročilo prihaja v kar se da primernem času. In sicer do te mere, da sem eh, pripravil amandma, ki so ga prehiteli dogodki in zato sem svojemu političnemu svetovalcu dejal, da bi morda moral glasovati proti svojemu amandmaju, ker je ta amandma je zdaj brezpredmeten, kot vsi vemo. No, še enkrat in s tem zaključujem. Bi rad dejal, da to poročilo, ki je še v delu, eh, pa vendarle mislim, da je nam vsem jasno, kakšna je tista željena končna oblika, da bomo na ta način našli najboljši način naprej pri tej tako delikatni problematiki. Gospa Benaraba tu. No, no, no. no. Gospa Lopez potem. Gracias. Hvala. Lepa. Jaz bi se želela zahvaliti gospodu Proveri za poročilo o migracijskih tokovih saj se nam zdi izredno primirno in koristno, da o tem razpravljamo tukaj v odboru AFED. Ponavadi se o tem razpravlja v odboru LIBE in tam eh, se to počne vedno z vidika varnosti, medtem ko tukaj to vprašanje obravnavamo z različnega in bolj zanimivega vidika, ki dejansko zadeva mednarodne probleme, ki izhajajo iz teh migracijskih tokov in zadeva tudi naše sodelovanje ne samo z državami tranzita, temveč tudi z državami izvora. In zato se mi zdi ta pristop izredno primiren in zdi se mi zelo dobro, da v našem odboru o tem razpravljamo kot o vprašanju naše mednarodne politike in ne samo kot vprašanju povezanim z varnostjo tukaj gre za izredno zanimivo zadevo. In pri tem se zelo pogosto spopadamo z nepoznavanjem pojava migracijskih tokov, zato ker jih obravnavamo vedno kot neko grožnjo in nikoli ne skušamo teh priseljenskih teženj videti z drugega vidika in se vprašati, kako lahko to vpliva na prihodnost v Evropski uniji. In zato mislim, da so podatki iz tega poročila zelo pomembni. Eh, zelo pogosto se priseljenci tudi eh, mešajo s eh, priseljenci, ki so prosilci za azil, ki prosijo za mednarodno zaščito v skladu z Ženevsko konvencijo, ki prosijo za eh, subsidijarno pomoč in pogosto eh, so migracijski tokovi samo rezultat eh, večje mobilnosti in želje po iskanju boljšega življenja. Morda bodo v prihodnosti ti tokovi tudi bolj povezani z potrebami eh, trga dela in morda bo to v prihodnosti pomenilo mm, neka povratne tokove v eno in v drugo smer. In zaradi tega moramo bolje poznati podatke o tem, saj bomo to vprašanje lahko vključili v naše mednarodne odnose, v naše povezovanje z drugimi državami in to z povsem drugačnega vidika, kot to vprašanje obravnavamo v odboru Libe, v katerem sem tudi sama članica in kjer o tem vedno govorimo kot o neki grožnji in nevarnosti. In zato se mi zdi to izredno pomembno in mislim, da bomo v prihodnosti res morali bolj specifično poznati te migracijske tokove in nam bo to omogočilo, da bo Evropska unija imela boljši pristop do tistih držav, ki nam povzročajo te težke okoliščine in bomo tako lahko imeli testnejše stike z državami tranzita. Hvala, gospod Portaševič, prosim. Če dovolite, bom govoril polsko, glede na to, da imamo na voljo tolmačenje. Začel bi s čestitkami poročevalcu proveri za pripravo tega zelo dobrega izhodišča, kar je bil prvi osnutek poročila, kakor tudi za zelo učinkovito in eh, konstruktivno vodenje pogajanj, ki smo jih imeli prejšnji teden v Strasburu s predstavniki ostalih skupin, torej sporočevalci v senci. In to je v veliki meri um, upoštevalo tudi naše stališče, stališče skupine VP e in pa tudi dejstva, politična dejstva, ki so se odvila v umestnem času, torej od priprave prvega osnutka pa do današnje razprave. V tem času smo namreč bili priča pomembnim političnim turbulencam na severu Afrike, še posebej v Libiji in to seveda ima očitno posledico na to, kakšna bo končna oblika našega poročila o migracijah kot posledica nestabilnosti. No in to bi rad čestital gospodu poročevalcu za hiter odziv in za to, da je v okviru kompromisnih predlogov upošteval takšne spremembe, ki so omogočile, da je to poročilo postalo mnogo bolj aktualno glede na trenutne razmere. Naj tudi povem, da je to, kar nas še posebej veseli pri tem poročilu, vezano na nekaj temeljnih vrednot, ki jih gospod poročevalec tu izpostavlja. Začel bi verjetno s tem, kar je zapisano v četrtem odstavku poročila, se pravi določena pogojnost pomoči Evropske unije državam v razvoju, saj po našem mnenju, kot to predlaga poročevalec, mora biti pogojna. Ne moremo dajati pomoči, še posebej ne finančne pomoči, eh, s uporabo večjih inštrumentov, bančnih ali posebnih skladov Unije ali kakorkoli, če nimamo obenem tudi zagotovila, da v teh državah, še posebej afriških državah, ne izvajajo ustreznih reform, tako gospodarskih kot političnih. Posledice takšne brezpogojne politike pomoči so zelo očitne ravno v tem trenutku in naša politika mora biti takšna, da bo v teh državah bolje ne le eh, voditeljem, ampak eh, tudi ljudstvom, da bo ljudstvom v teh državah eh, življenje boljše, da jim ne bo potrebno nelegalno vstopati v Evropsko unijo in na ta način bomo dosegli cilj, ki je urisan v tem poročilu. Kot drugo, kot eh, predstavnik skupine EPP iz države na severovzhodu Evropske unije, ki je tudi odnedavna članica Evropske unije, lahko povem, da imamo izkušnje z relativno nizko stopnjo nezakonitega priseljevanja v primerjavi z Italijo, Malto, Grčijo, Španijo. Naše izkušnje so z tega vidika mnogo bolj skromne. Moram pa vendarle povedati, da smo zainteresirani za to tematiko in strinjamo se z mnenjem gospoda Provere v tem eh, poročilu, namreč da je vprašanje obradovanja migracijskih tokov, še posebej nelegalnih migracijskih tokov, nekaj kar ni zgolj problem držav, ki imajo najbolj neposreden stik s to problematiko. To mora biti odgovornost celotne unije. Torej, pomembno je evropska solidarnost, ki menimo, da jo je pomembno izpostaviti in eh, dobro je, da poročilo gospoda Provere to tudi izpostavlja. Še zadnja zadeva in to izhaja tudi iz naših pogovorov o kompromisnih eh, predlogih. Čas je, da Evropska unija pripravi enotno skupno migracijsko politiko, ne le v smislu boja proti nelegalnemu priseljevanju, ampak tudi, kar zadeva enoten pristop do zakonitega priseljevanja. Kajti prej ali slej je jasno, da bomo potrebovali priseljence v Evropski uniji, to ni nič novega, ampak brez ustrezne migracijske politike, kakršno imajo naprimer že leta ZDA, Kanada, Avstralija, Nova Zelandija, eh, bomo dobivali tiste najmanj zaželjene imigrante, tako recimo temu. Tako da tu potrebujemo enotno evropsko politiko na tem področju in uh, moram reči, da nam so zelo všeč eh, določbe o tem vprašanju v tem poročilu in zato bomo to poročilo podprli na našem srednjem tudi v plenumu. Hvala lepa, gospod Salavrakos. Hvala lepa, gospod Salavrakos. Sono eh, la sincaro di Giulio Proverbi. Hvala, gospod predsedujoči. Želel bi čestitati gospodu Proveri, ki je upravil odlično svoje delo. Jasno je, da je ta tema ena najhujših tem, s katero se danes sooča Evropa in tudi svet. In popolnoma se strinjam s tistimi, ki pravijo, da bi morda morali to vprašanje obravnavati ne le z vidika zunanje Eh, in varnostne politike, temveč tudi z vidika gospodarskih, ekonomskih, socialnih in okoljskih posledic. In zato trdim, da se je treba tega vprašanja lotiti resno in ne samo s teoretičnim pristopom. Ob eh, vsem, kar berem, kar je pripravil gospod Provera in drugi kolegi, se bojim, da se morda tega vprašanja lotevamo vseeno preveč površinsko in da gre tukaj za vprašanja, ki so tesno povezana z prihodnjimi 20 leti v Evropi, z našo prihodnostjo. Več kot 100 tisoč mladih od 18 do 25 let v Evropi išče službo in v Evropi nam primankuje kakšnih milijon delovnih mest. In kljub temu migracijs, so migracijski tokovi precej obsežni v Evropski uniji. Po drugi strani pa naše prebivalstvo se tudi stara. po statističnih podatkih, ki so kar strašljivi, vidimo, kako zelo se bo povečalo število starejših od 65 let v Evropi in po drugi strani muslimansko prebivalstvo, ki jih je kakšno milijardo letos, bo doseglo dvakratno število do leta 2030. Torej, jasno je, da če imamo neko praznino na voljo, jo bo ta deroča reka našla in se bo tja notr razlila. In mislim, da se bomo morali v Evropi v zvezi s tem ukvarjati se številnimi in pomembnimi vprašanji, kulturnimi, varnostnimi in tako naprej. Kako bomo vse te ljudi v Evropi obravnavali. Potem pa tudi vprašanje zdravja, ali sploh imamo na voljo primerno infrastrukturo, da bomo lahko nudili zdravstvene storitve tem ljudem. Naprimer v moji državi, če pomislim na bolnišnice in na pediatrične klinike, eh, precej priseljencev imamo precej nezakonitih priseljencev in eh, ti predstavljajo 90 odstotkov pacijentov v naših bolnišnicah, medtem ko je grških pacijentov samo 10 odstotkov in to je res velik problem, velik preobrat, ki ima tudi ekonomske posledice, ki vpliva tudi na stroške delovanja bolnišnic, ki vpliva tudi na zdravstveno zavarovanje in tako naprej. Torej, te osebe ne morejo nositi stroškov zdravljenja in eh, tudi za te situacije moramo najti rešitve. Tako da za konec bi rekel, da moramo ta vprašanja obravnavati z vso resnostjo, da ne moremo ostati pri teoretiziranju, da se moramo res usklajevati v naših prizadevanjih za to, da bomo se soočili s tem problemom na najbolj pozitiven način. Hvala. Hvala lepa, gospod Provera, če se želite odzvati. Eh, con, eh, con grande... Ja, no, zelo iskreno. Kolegi so poudarili nekatere vidike, ki se mi zdijo izredno pomembni in eh, za katere v besedilu morda nismo našli prostora, tudi zato, ker eh, smo omejeni v pristojnostih in se ne moremo spuščati v pristojnosti drugih odborov. Naj začnem s tem, kar je omenil kolega Montalto. Podal je pogled, stališče, na katerem temelji pobuda za to poročilo in sicer proučevanje tega zgodovinskega okvira na nepristranski način. To je bistveno vprašanje in to je gotovo treba analizirati s prispevki vseh političnih strani, ampak pri tem je treba rešiti vse začetne predpostavke. Kolegica Lopes, res je in strinjam se z vami, o tem, da je naš pristop precej različen od drugih. Mi skušamo ta pojav proučevati ne tako, da se lotevamo posameznih vidikov in trenutnih vprašanj, torej kako naj se reagira v krizni situaciji in tako naprej. Naš pristop naj bi bil bolj holistične narave, naj bi vse zajemal. Uh, In eh, mi moramo, ko bomo ugotovili, kateri inštrument je najboljši za preprečevanje določenih pojavov, lahko vplivali tudi na strukturne probleme in na šibkosti naših držav. Ko se bomo odločili, kakšno je naše evropsko stališče, bomo morali imeti dovolj poguma, da bomo uskladili naše posredovanje z drugimi velikimi silami, ki so prisotne v svetu in ki jih ne moremo ignorirati. Tukaj naj omenim Združene države Amerike, pa tudi Kitajsko, Rusijo naprimer. Predvsem se moramo izogibati temu, da bi se podvojevalo ukrepanje, saj lahko na ta način zapravimo velike možnosti in številna sredstva. Ravno tako ima gospa Lopez prav, ko pravi, da ne smemo na to gledati zgolj kot na grožnjo, saj je to škodljiva. Škodljiv in eh, parcialen pristop. Lahko je to namreč tudi zelo velika priložnost, tako za države izvora, kot za države prejemnice. Vendar pa zato potrebujemo jasna pravila, ki bodo pripomogla k temu, da bomo lahko skupaj delali in se zauzemali za nek dober rezultat. Kolega Protasijevič pravi, da smo tukaj sledili novim rezultatom in razvoju dogodkov v svetu. In mislim, da ravno v tem tiči velik pomen odbora AFET pri preprečevanju takšnih dogodkov, ki izhajajo iz strukturnih problemov. Odbor AFET je odbor, ki lahko spremlja spreminjanje situacije v številnih državah in v arabskih državah v svetu in lahko ukrepa hitro ter prilagodi situaciji svojo politiko. Na to mm, To, kar smo s poročevalci v senci zapisali glede pogojevanja, ne gre za to, da bi tukaj izsiljevali in da bi se zauzemali za zaščito naših nacionalnih interesov in naših politik. Mm, pogojevanje, eh, ta pogojenost pomeni samo, da se zauzemamo za naše politike ljudi in da moramo upoštevati možnosti, ki jih imamo za to na voljo. Ne smemo pozabiti, da je večina stroškov, ki so jih v to namenile države članice in druge mednarodne organizacije, ponavadi se razgubile in do ljudi od teh sredstev ni prišlo nič. Tako da mi moramo v prvi vrsti se zauzemati za učinkovitost ukrepanja. To pa je odvisno tudi od strukturnih možnosti na kraju samem. Z vso dobro voljo ne moremo uresničevati projektov, če nimamo na voljo nekaterih eh, bistvenih stvari, naprimer cest za dostop, če naj podam ta tako zelo banalen primer. Pa še nekaj še par minut si bom vzel, gospod predsedujoči, ampak oprostite, vprašanje me res zelo zanima. To pogojevanje na vzkrižno eh, pomeni, da mi ne moremo pomagati vsem državam, ne da bi v zameno pričakovali, da bodo te stopile po poti demokratizacije. Ne moremo pomagati državam, ki imajo diktatorske oziroma pseudodemokratične režime, ker na ta način krepimo tiste, ki vladajo proti ljudem. In mislim, da je to vidik, ki je v Evropskem parlamentu zelo prisoten. To je eno temeljnih vprašanj eh, povezanih s človekovimi pravicami in eh, vladavino prava. Pa še v nečem bi se navezal na kolego Protasijeviča. Mislim, da je res, da bi morala evropska politika predvideti in se ukvarjati tudi z vprašanjem nezakonitosti, vendar pa mora tudi naša politika za nezakonito priseljevanje biti koherentna z vsem, o čemer tu govorimo. Selavrakos, mislim, da je izrednega pomena, še zlasti za države tretjega sveta, naslednje vprašanje. Kaj si. Želijo, želimo od priseljencev, iz naših bližnjih, pa tudi bolj oddaljenih držav. Številni si želijo, da bi bili to mladi ljudje, izobraženi ljudje, ki bi imeli lasnosti, ki bi lahko bile za našo družbo izredno koristne. Vendar pa, dragi kolegi, to bi bil beg možganov. To pomeni, da bi mi iz teh držav srkali najboljše energije, iz držav, ki iščejo pot k razvoju, jim izsrkali to ta življenski sok in jih obsodili na uh, zastoj v razvoju in na odvisnost od naše pomoči. In zato naj zaključim rekoč, da je to vprašanje, ki ima več vidikov, socialnih, ekonomskih, političnih, finančnih, vidikov, ki zadevajo človekove pravice, vrednote, na katerih temeljijo naše družbe. Uh, Poskušal sem se vprašanja lotiti z vso možno objektivnostjo, zato ker je to tako zelo pomembno vprašanje, da je gotovo vredno, da v to vložimo vse svoje napore. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Uh, hvala lepa. Naj vas spomnim, da bomo glasovali danes popovdan. To morate vedeti. Kakorkoli, hvala lepa. Sedaj pa še zadnja točka na dnevnem redu, danes do povdne. Gre za razrežnico za leto 2009, splošni proračun Evropske unije, oddelek 3, komisija. Veronik De Kajzer ima besedo. Merci, uh, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, da ste mi dali besedo v zvezi z vprašanjem, ki ni tako zelo eh, navdušujoče za naše poslance in sicer gre tukaj za razrešnico. Rada bi pa povedala, kako zelo je to pomembno. To je pomembno zato, da lahko ugotovimo, ali izdatki evropskih institucij so bili izvedeni učinkovito in predvsem v skladu s političnimi linijami in smernicami naših ter našimi cilji. Torej, tehnično eh, razrešnico pripravlja računsko sodišče s celo vrsto mm, ocen in priporočil in to lahko najdete v poročilu računskega sodišča med od strani 136 do 159 za tiste, ki bi vas zanimalo se v to poglobiti. In um, lahko rečem, da je to, kar je tu zapisano, dejansko to, kar smo res želeli. No, če naj teh pet odstavkov strnem v nek hitr povzetek. Uh, Priporočam seveda, da se ta razrešnica potrdi, tako kot tudi poročilo računskega sodišča z, z vsemi pripombami. Splošna pripomba. Na splošno ugotavljamo, da je e, v poročilu manj napak, kot jih je bilo v prejšnjih letih. Nekatere napake bi lahko obravnavali kot napake ex ante ali ex post, ampak situacija je boljša, torej težimo v pravo smer in v veliki miri je to razlog za pozitivno mnenje o razrešnici. In um, to pa ne pomeni, da napak ni v poročilu, ampak to pomeni, da so bila uložena prizadevanja v to, da napak več ne bi bilo, da jih že vidimo sadove tega truda in eh, da bo dejansko šele čez par let viden pravi učinek tega, torej na dolgi rok. No, predmet razprave o amadmajih pa bo tudi naslednje imamo kar precej napak za leto 2009 za področje zunanje politike in tudi napake glede upravičenosti in tudi napake pri oddaji javnih naročil. Torej, eh, jasno, se jaz popolnoma strinjam s tem, kar pravi računsko sodišče in sicer, da morajo napake izginiti. Vendar mislim, da je treba za nekatere od teh napak tolerirati neko možnost za napake, eh, še zlasti v situacijah, ki so nestabilne, ki jih je težko nadzirati, tam, kjer gre za Eh, začasne eh, situacije in tako naprej. Tako da, če k temu dodamo še to, kar si mi z političnega vidika želimo in naše politične smernice, potem mislim, da lahko rečemo, da se te napake lahko tolerira. Eh, seveda, na vseh ostalih točkah pa si moramo prizadevati, da bi prišli do ničelne stopnje napak in uh, upam, mislim, da so tudi odgovori komisije in mehanizem, ki se za to vzpostavlja, zadovoljivi. Rada bi se uh, tudi zahvalila eh, vsem kolegom, ki so uložili predloge sprememb, ki jih je kar 50. Um, in čeprav zelo cenim predloge sprememb gospe Luzing, jih ne bom upoštevala. Tukaj mislim na amantmaje številka 2 in 3. Medtem, ko bom druge, ki izboljšujejo poročilo, um, sprejela. Predlog spremembe številka 2. Gospa Sabin Luzing je uložila predlog spremembe, ki je v povsem politične narave, ki je v tem smislu seveda dobrodošel, saj imamo um, pri tem tudi politično poglavje, vendar uh, v njem je zapisala, da mora proračun Evropske unije se uporabljati za mm, miroljubno zunanje delovanje v skladu z mednarodnimi smernicami. Uh, v angleščini naprej. Gre za posrednika, ki išče samo civilne in miroljubne rešitve konfliktov. No, predtem becomes an uh, inviolent player bi, naj, bi rekla, da mislim, da ni bila um, Evropska unija do sedaj nikoli nek nasilen igralec. In mislim, seveda zauzemamo se za Evropsko unijo, ki bo tudi obrambna sila in ne moremo tega izključiti iz mednarodnega okvira. Torej, nočem izključiti naše udeležbe v vojaškem eh, delovanju, če bo to potekalo pod okriljem Združenih narodov. Tako da zaradi teh razlogov mislim, da bom podala uh, ustni predlog spremembe k temu predlogu spremembe, ki se mi sam po sebi zdi nekoliko premočno zastavljen. Uh, Sedaj pa e, še k predlogu spremembe številka 3, e, ki ga gospa Ljuzing črta. No, mogoče bi to lahko um, celo sprejeli v določeni miri, glede na to, da tukaj omenjamo šipke države. Um, scenarije za situacijo po konfliktu, šibkost začasnih vlad in tako naprej. Ampak vseeno bi se sama zauzemala za to, da ohranimo besedilo tak, kakršno imamo v poročilu. No, um, kakorkoli bistveno mnenje je to, da imamo pozitivno mnenje o sami razrešnici. Ostalo so pa manjše vprašanja. Hvala. Hvala, gospod Ljuzink. Hvala lepa, gospod uh, predsedujoči, hvala lepa, gospode Kajzer, da ste se tako izčrpno ukvarjali z mojimi predlogi sprememb. Seveda obžalujem, da ne morete podpreti predloga sprememb, ki govori o miroljubni zunani politiki. Najprej sem imela občutek, da boste ta predlog spremembe vendarle sprejeli, in uh, ne bom svojega predloga spremem, spremenila tako, kot ste opisali vi, kajti to ni v skladu z mojim prepričanjem, pa s prepričanjem moje politične skupine. Zato želim govoriti o drugi točki, o kateri ste govorili na zadnje. Gre za odstavek 4. ki govorite o toleranci v primeru kvot napak, to, tega ne moremo podpreti, potem bi morali imeti neko prosto ureditev eh, napak pri kvotah oziroma pri dodeljevanju sredstva. Utemelitve so tako splošne, da lahko veljajo za katerikoli primer. Zato sem zahtevala črtanje odstavka 4 in pri tem bom tudi ustrajala. Se želite odzvati, gospod De Kajzer? Madame De Kajzer, would you like to react? Se želite odzvati, gospod De Kajzer? Non, monsieur le président, je respecte. Ne, eh, gospod predsedujoči, jaz eh, popolnoma spoštujem stališče gospe Ljuzink, eh, ampak trdim, da gre tukaj pa za besedilo bolj splošne narave, medtem ko je to vprašanje zelo mm, posebno, ampak spoštujem njeno mnenje in ostajam pri tem. Hvala. Report. Hvala lepa. Naj spomnim, da bomo o poročilu glasovali danes popovdne, tako da lahko jutranjo sejo zaključimo in vidimo se danes popovdne ob treh v isti dvorani. Hvala. Hvala. Nice. <laughs>